good morning. Empezamos la Dobro jutro, spoštovani kolegi in kolegice. Začenjamo s sestankom, govoril bom po špansko. Najprej moramo potrditi dnevni red, ali kdo temu nasprotuje. Ne, potem je dnevni red sprejet. Druga osnutka poročila o Turčiji za leto 2015. Odbor moram povedati, da bomo glasovanje preložili. Se upravičujem, ne gre za Turčijo, ampak za globalno strategijo, ki naj bi jo obravnavali naslednji teden. Zdaj pa ima besedo Kati Piri skupaj s poročevalci v Senci. 545 predlogov sprememba in 37 kompromisnih predlogov sprememb je bilo vloženih pri tem poročilu. Gre za poročilo o Turčiji, vključno z vprašanjem migracije, pravne države in temeljnih svoboščin. Obenem je pomemben vidik tudi pogajanj o ponovni združitvi in Cipru. Kaj ti piri? Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Preden začnemo z drugo obravnavo poročila o Turčiji za leto 2015, bi želela izkoristiti to priložnost, da izrazim sožalje družinam žrtov zadnjih bombnih napadov v Ankari. Prav gotovo govorim v imenu vseh, ko pravim, da želujemo z Turki in da obenem podpiramo boj proti tej skupni grožnji terorizma. Gospod predstavljajoči, zelo dobro si že povedal, kaj ne bi obravnavali zadnje dva tedna. Smo se pogajali glede teh 545 predlogov sprememb in oblikovali tudi 37 kompromisnih predlogov sprememb. Izrazila bi hvaležnost vsem kolegicam in kolegom, saj smo na koncu le našli skupno stališče, ki ga lahko podprejo vse politične skupine Evropskega parlamenta. Na odboru bomo o tem poročilu popovdne tudi glasovali, kateri so bili ti glavni pomisleki. Splošni tempo reform se je upočasnil v Turčiji, prav tako pa je prišlo tudi na, do nazadovanja pri svobodi medijev. Sami smo obsodili tudi pritisk, ki ga vlada izvaja na vse kritike. To vključuje novinarje. Videli smo tudi, kako je bilo z racijo pri časopisu Zamon, pa tudi pri nekaterih drugih časnikih. Obenem se izvaja pritisk na akademike in druge pisce. Člani opozicije pa se morajo vsak dan soočati z grožnjami in nadlegovanjem. Mislim, da je to glavno izhodišče tega poročila potem jasno pozivamo k prenehanju nasilja na jugovzhodu Turčije in pozivamo tudi k začetku premirja, obsojamo vračanih nasilju PKK, ki je še vedno na seznamu teroristov Evropske unije, prav tako pa obsojamo tudi uvajanje policijske ure, za kar so odgovorni policijski organi, zaradi česar državljani, ki živijo na kurskih območjih, 350 tisoč posameznikov mora zapustiti svoje domove. O tem poročajo tudi vladne statistike in EU bi morala to veliko bolj pazljivo spremljati. Okrepiti želimo dialog glede vseh teh vprašanj in eh, najbolje to storiti v okviru pridružitvenega procesa. Tukaj pa se že lahko lotimo vprašanja, o katerem naj bi se pogovarjali poznaje ta teden migracij. Turške državljane lahko pohvalimo za prevzemanje bremena, morajo namreč gostiti največ migrantov na celem svetu in poiskati je treba tudi rešitve za migracijsko krizo. Politične skupine pa obe nam povdarjajo, da je pomembno to vprašanje ločevati od pristopnih pogajanj. Tukaj gre za nekaj, kar je osnovano na zaslugah in ne more biti to vprašanje, ki bi bilo odvisno od pogajanj glede migracij. S tem se dotikamo vprašanja tudi večplastnega dialoga z turškimi pristojnimi organi. Upoštevati moramo, koliko ljudi prihaja na otoke vsak dan obenem je treba dosegati tudi standarde za liberalizacijo vizumskega režima. Pozivamo pa turško vlado, da odpravi nekatere omejitve glede ženevske konvencije, tako da bodo lahko tudi iraški državljani prosili za azil. Moramo pohvaliti Turčijo pri pogajanjih s Ciprom. Podariti je treba, da je zelo pomembno, da smo zdaj na poti do rešitve te problematike po desetletjih. To bo zelo pomembno tako za regijo kot za Evropsko unijo. Pozivamo Turčijo in vse mednarodne akterje, da podprejo pozitivni rezultat tega procesa. Na koncu pa se zahvaljujem tudi sekretarijatu odbora AFET, pa tudi osebju vseh političnih skupin, ki so 24 ur na dan, vsak dan delali na tem, da so omogočili današnjo razpravo in da bomo danes lahko tudi glasovali o tem poročilu. Toliko za enkrat z moje strani. Hvala. Najlepša hvala, gospa Piri. Zdaj pa še poročevalci v senci, tri minute vsak. Najprej gospa Sommer, ELS. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich möchte Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama bi uvodoma želela izreči sožalje žrtvom in skupinam žrtv napada v Turčiji. In upam, da nam bo uspelo doseči, da se kaj takega ne bo ponovilo, a žal so časi zelo negotovi. Istočasno bi se zahvalila poročevalki gospe Piri, in tudi vsem drugim pročevalcem v senci za odlično sodelovanje. Bili smo pod ogromnim časovnim pritiskom. Prvotno je bil predviden samo en sestanek poročevalcev senci za eh, izdelavo kompromisnih predlogov, ampak mislim, da gre za zelo kompleksno temo in tudi število amantmajev, ki jih je bilo skoraj 550, Eh, je bilo tako visoko, da en sestanek ni zadostoval. Trikrat smo, smo se torej sestali v prejšnjem tednu in se zedinili glede bistvenih točk, ohranili smo eh, nekako tako stališče, kakršnega smo zauzeli tudi lani. Eh, in morda nam je to tudi nekoliko olajšalo sama pogajanja. Kajti v Turčiji se tudi same razmere niso bistveno spremenile, dosti napredka pravzaprav niti ni opaziti, eh, sploh ne v smeri neke evropeizacije Turčije, gre bolj za nazadovanje, kar ugotala tudi komisija v svojem eh, poročilu in zdi se mi eh, cinično in sramotno, da ravno na dan pred zadnjim vrhom EU e Turčija je bil zaman podvržen državnemu nadzoru in da je prišlo do podobnega ukrepa tudi do druge obveščevalne agencije, do obveščevalne agencije oziroma eh, tiskovne agencije, ki tesno sodeluje s tem časopisom. Eh, to se mi zdi res sramotno. Turčija ostaja, kakršna je, predvsem zaradi vlade, ne zaradi ljudi. In Evropsko, od Evropske unije se pričakuje, da bo to enostavno pogotnila, zlasti ker pač je od Turčije odvisna zaradi begunske krize. Vendar pa. Eh, Eh, vsi poročevalci v senci smo se strinjali in tudi gospa Pir je to omenila, da teh dveh zadev ne smemo mešati, torej pogajanskega procesa s Turčijo na eni strani in begunske krize na drugi strani. Nismo pripravljeni popuščati Turčiji, nekatere stvari enostavno ne morejo biti predmet pogajanj. Želimo dobro sodelovanje s Turčijo, ampak ne pustimo, da bi na nas izvajali pritisk naloga našega parlamenta je, da to jasno pove. Vemo, da so predsedniki vlad in držav v Evropi pod velikim pritiskom zaradi begunske krize, vendar pa eh, nismo pripravljeni tega podpreti z našo resolucijo. Razmere v Turčiji so take, kot jih je opisala gospa Piri. Nekaj zelo zapletenih točk je tu, tema Cipr eh, je seveda na vrhu dnevnega reda. Eh, in rešitev eh, ciprskega vprašanja je neke vrste preizkus za pripravljenost Turčije na približevanje Evropi. Pozdravljamo napredek, ki je bil dosežen na Cipru, ampak vendarle menim, da ne smemo prejudicirati rešitve tudi ne z besedilom v resoluciji in eh, ne razumem, zakaj moramo izredno omenjati Turško-Ciprsko ustavno republiko. E, mislim, da to nasodi v resolucijo. E, tu gre za predlog ciprskega predsednika vlade, ampak vem, da moja poslanska skupina nad tem ni navdušena, tudi sama ne. In mislim, da tu nekako prejudiciramo razvoj dogodkov, ki se morajo šele odviti sicer pa se bi želela zahvaliti tudi sekretarijatu, ki je ravno tako bil pod velikim časovnim eh, pritiskom, enako tudi jaz, kajti predsednik mi že nekaj časa signalizira, da naj zaključim. Hvala, da ste mi prisluhnili in upam na čim boljši rezultat v glasovanju. Najlepša hvala, gospa Zomer. Veliko govorcev je na seznamu, tako da zdaj seznam zaključujem. Kolege in kolegice, prosim, da se tudi držite časa. Gospod Lambsdorff. Najlepša hvala. Tudi sam bi začel svoje pripombe s tem, da izrečem sožalje v imenu svoje skupine žrtvam in njihovim družinskim članom eh, v zvezi z napadi v Ankari. Eh, razmere v državi so grozljive tudi zaradi eh, tovrstnih dogodkov, ki zelo vplivajo na ljudi, vedno več strahu vlada, eh, enako pa velja tudi za kurdska območja na jugovzhodu države, tako da tu so stvari so nekako spremenjene. Ampak kar zdaj pa poročilo, najprej hvala gospe Piri, gospe Somor in vsem ostalim kolegom za dobro sodelovanje, hvala tudi kolegici Šake, ki me je deloma zastopala v pogajanjih. Eh, to je bilo zelo eh, koristno, zelo mi je pomagala in mislim, da smo v kratkem času dosegli veliko. Tri točke so pomembne za mojo skupino. V kompromisu številka 9 je zapisano, da je potrebno nov proces vrednotenja. To je potrebno jasno izpostaviti, kajti potrebno je ugotoviti, ali je ta proces še vedno pravo orodje za oblikovanje odnosov med Evropsko unijo in Turčijo. Uh, Na to vprašanje je potrebno odgovoriti in pomembno je, da poročilo vsebuje ta element. Eh, drugič, eh, besedilo v 17. kompromisu, kjer je govora o nasilnem in nezakonitem prevzemu časopisov, vključno z Amanom, eh, da je ključno, da to navajamo. Mislim, da moramo biti pri tem. Pri omembi tega zelo jasni, svoboda govora, svoboda izražanja eh, v tisku, na spletu. To je eh, temeljno načelo za našo skupino in eh, tu imamo kandidatko za pristop k uniji, ki pri teh standardih se oddaljuje od naših vrednot. Potem je pa tu še kompromis številka 31. To je točka, glede katere smo se zedinili iz vseh skupin. Namreč reševanje begunske krize ne smemo povezovati s pristopnim procesom. Begunska kriza je neke vrste dober političen izziv, ki, s katerim se seveda moramo soočiti, tudi nimam nič proti partnerstvu Evropske unije s Turčijo, cena za to pa ne sme biti, da bo Evropska unija se odrekla vrednotam, ki so podlaga za pristopni proces. Zlasti govorim to o kopenhavnskih kriterijih. In pa še zadnja točka, večkrat je že bilo povedano, da eh, je to poročilo o napredku pravzaprav poročilo o nazadovanju. Tudi gospa Zomar je na to upozorila in težko je razumeti, zakaj je nekaj dni pred vrhom EU Turčija eh, prišlo do teh drastičnih ukrepov proti medijem. In pri tem vprašanju eh, mislim, da. Eh, moramo doseči napredek eh, pri sprostitvi vizumskega režima, zato da bodo ljudje lahko prosto eh, potovali. Nekaj gostov imamo tudi z eh, fundacije Friedricha Normana, ki so danes z nami in jih vse pozdravljam. Hvala. No, Najlepša hvala, gospod Lambsdorff, daj mi besedo. Gospod Hadži Georgiju πολίτες και τους συγγενείς των θυμάτων. Ναι, λείψε, χβάλα. Νο, τούτι σαμ bi želel izreči sočutje žrtvam napadom in njihovim družinskih članov. Že od samega eh, že takoj po napadu sem v imenu skupine poslal pismo turškemu veleposlaniku in pravzaprav tudi dejansko gre že za celo vrsto napadov. Ti atentati seveda še poslabšujejo vzdušje v državi, povzročajo negotovost in ta nemirna negotova situacija v državi eh, prestopa meje pravzaprav. Eh, pojavlja se veliko težav in s tem so povezani tudi masovni tokovi beguncev. Pred nedavnim sem bil z delegacijo na obisku v državi, eh, očitno naj bi zdaj tja odpotovala še ena delegacija. Eh, in eh, za, tu so nekatera območja, ki so že pravzaprav več kot sto dni pod obleganjem. Gospa Pirja je omenila, da je 350 tisoč ljudi že moralo zapustiti svoje domove tu gre za razmere, v katerih mora Evropska unija hitro ukrepati in pri, izvajati pritisk na Turčijo. Potrebno je e, ustrajati pri reševanju kurdskega vprašanja, kajti če se bodo nadaljevale razmere, kakršne so, je to neuzdržno. Poleg tega bo v tem primeru neizogibno prišlo do nadaljnih napadov in vedno več beguncev bo prihajalo v Evropo. Prišlo je do zaprtja časopisa Zaman in dejansko so pravzaprav vsi svobodni glasovi nekako prepovedani ali pod pritiskom v Turčiji in to moramo v Evropski uniji nasloviti res na najvišji ravni. Več kot tisoč akademikov je podpisalo eh, dokument, v katerem terjajo pogovore za reševanje kurdskega vprašanja in vsi ti ljudje so žrtev preganjanja, marsikdo od njih je že izgubil delo. Eh, skratka, želel bi na tej točki čestitati gospe Piri, ki se je zelo angažirala, eh, ki eh, je bila zelo pravična, iskrena pri oblikovanju kompromisov in res je odlično uspelo oblikovati to poročilo. Nič nimamo proti Turkom, proti nobenemu ljudstvu nimamo nič. Seveda smo sočutni z ljudmi tam kajti v turški prestolnici prav, je pravzaprav zdaj nastala nekakšna tovarna strahu. E, ta strah dosega posamezne domove in e, take so pač razmere. Kar pa zadeva Cipr, mislim, da gre do stvari v pravo smer. Podpiramo to, kar je bilo doslej že rečeno. Še nekaj pa je za nas pomembno predlog spremembe v zvezi z e, naseljenci. Upam, da. E, Eh, bo ta dobil podporo v glasovanju in pa eh, pomembno je ustrajati tudi pri tem, da ne popuščamo pri načeljih Evropske unije v pogovorih. No, pomembno je seveda vedeti kdo je kateri so tisti glasovi ki nasprotujejo nasprotujejo rešitvi eh, ciprskega vprašanja kajti ti dejansko utegnejo doseči da eh, stvari ne bodo uspešne hvala najlepša hvala besedo ima gospa Valero hvala lepa najprej bi tudi jaz želela izraziti sožalje družinam vseh oseb, ki so izgubile življenje v zadnjih napadih. Veliko sožalja vsem tistim, ki morajo živeti v takih pogojih, v vojnih okoliščinah. Gre torej za vojno med turškimi oblastmi in kurdi. Prioriteta je prav gotovo, da končamo z nasiljem, ki poteka v Turčiji že kot nekakšna stalnica. Zaradi tega je država v zelo težki situaciji. To, kar je v dokumentu zelo pomembno, je, da se osredotočamo na to, da je treba odpraviti razhajanja med obema stranema, zaključiti s konfliktom, če ne bomo zaključili z spopadi med Turki in Kurdi, potem mislim, da bodo od tega izhajale tudi druge težave, ki so v osredju tega turškega dosjeja. Na jugovzhodu Turčije je situacija res grozovita, o čemer govorila poročevalka, prav tako je tukaj še problematika svobode tiska in človekovih pravic. Gotovo smo priča stagnaciji ali pa nazadovanju, ne pa napredku. Želeli bi si imeti poročilo, ki bi vsebovalo tudi kaj optimističnega, vendar pa mislim, da to glede na trenutno situacijo ne bo mogoče. Ne smemo pa več mešati vprašanja migracijske krize, oziroma begunske krize, z pristopnimi pogajanji s Turčijo. Prepečiti moramo, da bi Turčija začela zapirati meje prebežnikom. Evropske vrednote morajo ostati temelj. Tudi pri razmisleku o pristopu k Evropski uniji. Nikakor nam ni v interesu to, da bi zaprli pot prebežnikom. Obenem ni dobro, da obsojamo le eno stran konflikta, obe strani moramo omeniti in ju pozvati, da prenehata z nasiljem. Potem pa še vprašanje spoštovanja človekovih pravic, na to ne smemo pozabiti. Podprli bomo skoraj vse kompromisne predloge, nekaterih žal ne, načeloma se z njimi lahko strinjamo, vendar pa ne bomo mogli podpreti formulacije, to je glavni razlog. Pri nekaterih vsebinskih elementih bomo morali glasovati za ne, še posebej, ko gre za govor o nezakonitih migracijah. Sami ne moremo podpirati take formulacije. Nezakonitih migrantov ni čisto, vsi imajo pravico zapustiti svoj dom in poiskati zatočišče druge, kjerkoli na svetu to že je. Najlepša hvala, gospa Valero. Zdaj pa začenjamo z splošno razpravo. Ponoviti moram, da že zamujamo, zato prosim, da se držite časov govora. Gospod Plenkovič. Najlepša hvala. Najprej se zahvaljujem poročevalki gospe Piri in poročevalcem Senci za vse delo, ki ste ga upravili. Izražam najprej sožalje turškim pristojnim organom in turškim državljanom za napad pred nekaj dnevi. To je bil še en napad. Turčija je zelo pomemben partner Evropske unije, bistvenega pomena ne le za regionalno stabilnost in stabilnost sosedske, ampak tudi za bližnji vzhod nasploh. Turčija mora biti partnerica, ki bo del rešitve celotne migracijske krize, s katero se soočamo. In mislim, da je to leitmotiv celotnega konteksta v katerem se nahaja to poročilo. Partnerstvo različnih evropskih institucij z Turčijo je bistvenega pomena. Turčija je obenem tudi država, ki se pogaja o pristopu. Oktober 2005 so se ta pogajanja začela v Luksemburgu, tako kot pogajanja s Hrvaško, to je že pred več kot desetimi leti. Napredek v zadnjih eh, letih je bil mešane narave, mislim pa, da moramo uložiti še več truda v reformne procese v Turčiji, še posebej, ko gre za svobodo tiska, pravosodje, svobodo izražanja. To bo bistveno pri poti naprej za Turčijo. Kompromisni predlogi sprememb so torej jasen signal za naše turške partnere in upam, da bomo na koncu dobili dobro, solidno besedilo. Hvala. Gospod Papadakis. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Poročilo, ki je pred nami, res odraža realnost, kakršna je trenutna vlada v Turčiji. Žal, dejansko standardi demokracije padajo iz dneva v dan in to seveda ni tisto, česar bi si želeli. Omenjena so tudi prizadevanja za rešitev ciprskega vprašanja in moram reči, da nima smisla, da v poročilu ne izpostavljamo oziroma ne želimo uh, zapisati, da ne glede na to, kakšna rešitev uh, bo uh, na mizi, da mora ta uh, spoštovati evropski aki in temeljna načela Evropske unije. Uh, Evropski parlament bi pravzaprav moral to obravnavati kot načelno vprašanje. Evropa ima kot eh, struktura veliko problemov in to je posledica našega popuščanja, opuščanja načel in vrednot, na katerih je Evropa zgrajena. To je velik problem in to moramo upoštevati. Najlepša hvala, gospod Tenak. V imenu EKR tudi sam izražam sožalje družinam žrtov. Tu če še vedno predstavlja velik izziv v smislu človekovih pravic, tudi v smislu svobode medijev, o tem priča tudi napada na Zaman in na druge turške časnike. In predsednika Erdogana smo skladno s tem tudi opozorili. Šlo je tudi za razkritje zgodbe o dveh novinarjih, ki sta omenila prodajo orože džihadistom v Jemnu in pa tudi nekatero nezakonito sodelovanje z PKK. Je pa prav gotovo sodelovanje s Turčijo edini način za omejitev pritoka migrantov v Grčijo. Je pa cena zelo visoka, tako v smislu evropskega pristopnega postopka, kot tudi vizumske liberalizacije, financiranja in pritiskov na Cipr, da omakne veto, ne da bi Turčija najprej spoštovala dodatne protokole iz Ankare iz leta 2008, skladno s katerimi naj bi odprli tudi pristanišče v Cipru in priznali Cipr kot neodvisno državo. Obstaja pa določeno upanje, da bo leta 2016 Turčija končno pristajala dvoconskemu dogovoru s Ciprom, dogovoru dveh skupnosti in upam, da bomo prišli tudi do sporozuma glede Armenije. To je zelo težavno poročilo, vendar pri nas kampanja o evropskem referendumu je vedno bolj vezana tudi na turško vprašanje in to je postalo tudi kontroverzno vprašanje v Združenem kraljestvu. Najlepša hvala. Gospa Schake. Hvala, gospod predsedujoči. To, če je res pa v spredju obravnave v Evropski uniji, trenutno gre za kontroverzno vprašanje in ta izkušnja je res nadrealistična, gre za dogodke, ki pričajo o zamrznitvi vizumskega režima. Posod so se odprla vrata. Načela se hitro izmenjavajo, vendar zakaj? Za upanje, da bo Turčija rešila vse težave Evropske unije, težave, ki jih voditelji Evropske unije ne morejo rešiti, moramo poskrbeti za to, da s tem ne bomo potepatali tudi človekovih pravic. Vprašanje kredibilnosti je bilo že ogroženo, plačali smo tudi ceno za to. Številni v Turčiji, pa tudi drugod so razočarani na tem, kar se dogaja. In naša skupina, ta odbor ter Evropski parlament se osredotoča na važna načela, na človekove pravice, pravice, do katerih mora dostopati vsi v Turčiji, ženske, pripadniki LGBT, vsi. Prav tako pa je pomembna tudi svoboda tiska, svoboda do izražanja na spletu in drugod. Vladovino prava je treba obnoviti, prav tako je poskrbeti za ustrezen nadzor, demokratični nadzor, to mora biti v srednjo našega obravnave. Ni prepozno, da posredujemo državam članicam sporočilo, preden sklenemo kakršenkoli dogovor, glede na to, da je veliko vprašanj še nerešenih. Najlepša hvala. Gospod Kristoforu. Najlepša hvala. Opozor bil na nekaj zelo pomembnega, kaj ti konec konca gre za vrednote in načela Evropske unije, ki se jim moramo postaviti v bran. Mislim, da pristopni postopek Turčije eh, ni nekaj, česar bi se lahko lotevali na tak način. Eh, ciper je še vedno zaseden ampak mi smo dali zeleno luč za nadaljevanje pogajanj izredno sem razočaran eh, nad tem eh, danes so bile določene obljube obljubljen je bil eh, protokol ki pa se nikoli ni začel izvajati še vedno je tu članica evropske unije ki ni priznana no Če bi se kaj podobnega dodajalo s kako drugo državo pristopnico, eh, bi se lahko stvari odvile na enak način. Eh, no, mislim, da ne moramo popuščati, kadar eh, Turčija ne izpolnjuje svojih obveznosti. Potem je tu še vprašanje naseljencev. Tu gre v določeni meri za vojne zločine. Uh, in mislim da nikakor ne bi smeli eh, omemb tega črtati iz besedila. Pa še nekaj, kar je pomembno. Nasloniti se moramo na vrednote Evropske unije. To je temeljni predpogoj, ki ga morajo podpreti vsi poslanci. Hvala. Gospod Mauridis. Najlepša hvala. Človeško trpljenje je enako povsod, tudi v tem primeru veliko uh, žrtev je povzročil napad v Ankarje. Eh, podobno pa je tudi trpljenje na kurdskih območjih in posod eh, drugot. Kar pa zadeva samo poročilo, imam vprašanje za kolege. Lani smo tudi obravnavali podobno poročilo. Kaj pa je pravzaprav narobe s Turčijo? Lahko odgovorim. Tam pravzaprav nič ne gre v pravo smer tudi mi sprejemamo določene stvari s turčijo ki se potem ne izvajajo dobro e, imeli smo pred časom e, poročilo o e, neki drugi državi, kjer so se pogajanja začela pred desetimi leti in smo opazili napredek. Država se nam približuje, Turčija pa ne. No, reševanje ciprskega vprašanja moramo upoštevati. Eh, ne moramo pričakovati, da bo eh, tu ukrepal kdorkoli drug. Osnutek eh, poročila v zvezi s Ciprom sploh ni upoštevan in predvsem je potrebno govoriti o uporabljanju Evropskega akija za celoten Cipr. Cipr, to je cela država, ne gre za neko eh, državo z dvema skupnostma. Gospa Teokaros, najlepša hvala. S tem poročilom bomo odpravili Republiko Cipr in pravzaprav bomo sokrivi za to, da v Evropi eh, nastaja islamska država. Na to ne smemo pozabiti in vsi moramo sprejeti svoje del odgovornosti za to v poročilu ni govora niti o ljudstvu, niti o načeljih in vrednotah Evropske unije eh, ali o predpogoju, ki mora biti rešitev ciprskega vprašanja. In že zdaj eh, lahko rečem, da taka rešitev, kot je tu omenjena, je kršitev pravic ciprskega ljudstva. Eh, Eh, kaj ti, ki se mora uporabljati tudi za zasedena območja. Zdaj pa je tu govora o spostavitvi neke eh, nove države in eh, tu pravzaprav posegamo v temeljne vrednote Evropske unije in to kot Evropski parlament. Mrsi kaj bi lahko povedala o ciprskem vprašanju, ampak naj se osredotočim na bistveno. Hvala za to, da ste mi dali nekaj več časa za govor. kar zadeva reševanje priseljenskega vprašanja, eh, Turčija tu podpira zgolj mafije, mafije, ki eh, izkoriščajo ljudi in jih vozijo v Evropsko unijo. <laughs> Thank you very much. Uh, Sorry for. Yes. I would like to support. Ivo, torej. Najlepša hvala. Podpiram poročilo, ki je uravnoteženo kot ponovadi in dobro odraža kompleksno situacije v Turčiji. Prišlo je do tragičnih dogodkov, zaradi katerih smo lahko še kako zaskrbljeni. Nekatere težave Turčije so nastale, pre njih druge so uvožene in to moramo upoštevati. Turčija ni več to, kar je bila pred nekaj leti. Je pa še vedno naša strateška partnerica in vedno bo pomembna za naše varnostne in gospodarske interese ter strateške interese. Ne smemo zapasti iz ene skrajnosti v drugo skrajnost pri naši razpravi o Turčiji. Upoštevati moramo to, da lahko tudi naše razprave vplivajo na situacijo v Turčiji. In to je nekaj, na kar se lahko uprejo tudi ekstremni avtoritarni voditelji v Turčiji. Še nekaj sem želel povedati. Glede na volitve v Nemčiji je pomembno razmišljati tudi o integraciji turških migrantov v Nemčiji in drugih državah. To ni bilo nikoli problematično in morda bi se morali zazreti tudi v to smer razmisliti o tem pojavu. Najlepša hvala, gospod Weigl, gospod Epistedeus. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είμαστε... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Nobenega dvoma ni, uh, smo uh, proti vsakršni uh, diskriminaciji in zato uh, obsojamo tudi teroristične napade, ki so se zgodili v Turčiji, v Ankari in uh, zaradi katerih je uh, bilo veliko nedožnih žrtev. Uh, Nasilje je povezano tudi z eh, turško državo, ki eh, nasilje uporablja nad lastnim eh, narodom. Vsi vemo, da Grči grozi kazus beli, Cipra, Turčija ne priznava, velik del Cipra je zaseden. In potem je tukaj še vprašanje sestave prebivalstva Cipra. Torej, Turčija deluje zelo agresivno sedaj pa naj eh, bi bila enakopravna članica oziroma partnerica. Eh, v Turčiji bodo svojo politiko nadaljevali in. Če bi morali komorkoli pomagati, je to eh, grški narod, kajti kljub vsem sklepom memoranduma, lahko eh, vidimo, da Grčija sprejema vse te nezakonite eh, priseljence, medtem eh, ko Turčija situacijo samo izkorišča. Najlepša hvala. Sedaj prehajamo k zaključku. Gospod Brok. Hvala lepa. Kati Piri in poročevalcem v Senci bi se rad zahvalil za to, da imamo sedaj uravnoteženo poročilo, ki predstavlja korak naprej. Rad bi podal nekaj dodatnih pripomp na temo Turčije. Vemo, da v Turčiji kršijo človekove pravice, eh, da eh, ne spoštujejo svobode govora, eh, svobode izražanja mnenja in pa vojna z Kurdi je povsem nepotrebna, gre za notranje politično vojno ehm, in merjene moči. Zato danes ne govorimo o članstvu Turčije tisti, ki eh, danes nastopajo eh, proti članstvu Turčije, so tisti, ki so članstvo leta 2004 najbolj zagovarjali. Eh, takrat, ko sem jaz že svaril pred članstvom Turčije v Evropski uniji skupaj z mojo skupino. Torej vidimo, kako se zadeve spreminjajo kljub vsem kritikam eh, Turčija še zmeraj predstavlja relativno demokracijo v tej regiji in tega se moramo zavedati. Relativno spoštuje človekove pravice. Vse, eh, v vseh eh, sosednjih državah je situacija še toliko slabša. Muslimanskih državah, seveda. Zanimivo pa se razvijajo tudi zadeve na Cipru. Prvič obstaja zelo jasna možnost, da bi eh, na Cipru lahko dosegli dogovor. In sicer je pristop eh, in odnos zelo resen na obeh stranih. Situacija je izjemno težavna, ampak ta proces moramo na vsak način podpreti. Poleg tega se mi zdi prašnja grško-ciprskega predsednika, da naj bi eh, turščina postala eh, tudi uradni jezik, zelo eh, dobra pobuda. Na vsak način bi bil pripravljen imeti razpravo na to temo. Mislim, da je to zelo zanimiv predlog, še prav posebej pa je zanimivo, da je prišel z grške strani otoka. No, ne moremo pa uh, ostati v tej slepi ulici, kajti potem se bodo zadeve razplamtele čez 20-30 let. In poleg tega moramo priznati tudi, da Turčija igra odločilno vlogo pri obvladovanju migracij. Če želimo, eh, da bi pod nadzor spravili število eh, migrantov in če ne želimo imeti vseh priseljencev v Grčiji, sem proti zaprtju balkanske poti, eh, to naj še enkrat poudarim, še prav posebej v trenutni eh, obliki. Potem eh, Turčijo potrebujemo. Grški kolegi bodo morali razmisliti, kaj se bo zgodilo, če se s Turčijo ne bomo pogovarjali. Migrantje bojo še naprej prihajali v Grčijo, meja z Evropsko unijo pa bo zaprta. Torej, to se mi ne zdi posebno inteligentna rešitev. Kljub vsem kritikam, ki jih lahko eh, iz zgodovinskega vidika razumem, tega ne smemo pozabiti. Eh, in rečeno je bilo tudi, da smo pospešili pogajanja v članstvu. 72 eh, pogajanj oziroma podpisov je potrebno, potem ratifikacija v Evropskem parlamentu, potem ratifikacija v nacionalnih parlamentih, torej Sedaj smo pri odločitvi šest ali sedem, kar zadeva odpiranje po glavi. Torej, eh, ne bomo sprejeli Turčije k malu po veliki noči. Tega ne smemo pozabiti in zanimivo je, da smo sedaj odprli ravno poglavja, ki so povezana z svobodo govora, z eh, svobodo zborovanja, kajti eh, Potem bo potekal eh, pravi pregled eh, in ugotovili bomo morda, da Turčija na teh področjih še ni zrela za članstvo. In potem še zadnja pripomba, ki se nanaša na eh, odpravo vizumskega režima. O tem se je potrebno pogajati tako kot z vsemi drugimi primerljivimi državami, kot recimo z Ukrajino. 72 kriterijev je potrebno izpolniti. 15 jih še ni bilo izpolnjeno izpolnjenih. In potrebno je veliko tehničnega dela, tukaj ne gre za politična vprašanja. Če tudi je juli predviden kot eh, rok, ampak eh, julija se bo to zgodilo le, če bodo izpolnjeni pogoji in tega se moramo zavedati. In eh, mislim, da je to poročilo ustrezno zapisano, ampak želel sem še enkrat predstaviti svoje stališče. Najlepša hvala. Hvala, gospod Brok. Hvala, predsedujoči, nisem pričakovala, da bom imela znova besedo. Mislim, da ste že sami dobro povzeli razpravo. Na Evropskem parlamentu poznamo razhajanje stališč med različnimi političnimi skupinami, ko govorimo o vprašanju Turčije, se pa lahko strinjamo tudi glede tega, da ko analiziramo današnjo situacijo, da so vse politične skupine Ruskega parlamenta našli tudi določen kompromis. Seveda se nekateri razburejo, vendar to verjetno ni povezano s poročilom o Turčiji. Gospod predsedujoči, upam, da bomo danes popovdne lahko hitro izglasovali kompromisne predloge spremen, pa tudi celotno poročilo. Na plenarnem zasedanju naj bi pa to izglasovali aprila v Štrasburu. Najlepša hvala, gospa Piri. Glasovanje bo ob štirih. S to točko zaključujemo in nadaljujemo z naslednjo. Evropska ustanova za demokracijo. Silent, please. Prosim za malo tišine. Zdaj bomo začeli z naslednjo točko dnevnega reda. In sicer pozdravljam z nami Jeržija Pomjanovskega, ki je izvršni direktor Evropske ustanove za demokracijo. In danes je tudi, da nam predstavi letno poročilo te ustanove. Ustanova deluje od julija 2013 in je bila v teh treh letih delovanja zelo dejavna. Sodeluje z Evropsko unijo, z njenimi institucijami in članicami, vendar pa gre tu za samostojno ustanovo. Po njeni zaslugi so bile sprejete številne pobude, od leta 2015 pa eh, svoja prizadevanja osredotoča na posamezne geografske regije. Torej, gospod Pomenovski, deset minut imate za predstavitev poročila. Najlepša hvala, predsedujoča, hvala za, predsedujoči, hvala za povabilo in z veseljem vam bom poročal o naših dejavnostih v letu 2015 statut pravzaprav eh, predvideva, da obveščam vaš odbor o naših dejavnostih vsako leto, zato me zelo veseli, da ste me povabili na vaše zasedanje in da imam danes priložnost podati to. Predstavitev. Elektronsko različico poročila ste prejeli, poleg tega pa imamo tudi nekaj kopij na papirju, ki vam jih bomo razdelili. Sicer pa bi se želel dotakniti nekaterih glavnih eh, poudarkov in v nadaljevanju bom potem seveda pripravljen odgovarjati na vaše vprašanja. Najprej nekaj besed o posebnem poročilu, ki ga je pripravila naša ustanova v letu 2015. Tu so naše dejavnosti pravzaprav presegle naše eh, temeljne naloge. Gre za posebno poročilo o neodvisnih medijih v ruskem jeziku. Vlada nizozemske nas je pooblastila naj se lotimo tega vprašanja v povezavi z eh, pogosto rusko propagando v vzhodnem partnerstvu in širše, ki dosega številne, eh, številno občinstvo v tej regiji. Potem pa bom govoril tudi o širitvi naše ustanove na sosede sosed. To je bila odločitev, ki je bila sprejeta ob koncu leta 2014 in smo jo začeli izvajati v letu 2015. Potem pa bom pojasnil še, kakšna je dodana vrednost naše ustanove. Tu se bom skliceval na nekatere primere in vam nekako nasplošno predstavil, kaj pravzaprav konkretno počnemo v specifičnih situacijah. Torej, Eh, poročilo o neodvisnih medijih v ruskem jeziku. To smo pripravili tekom šestih mesecev v letu 2015. To poročilo smo objavili oziroma ga posredovali vladi. Tu naj bi šlo za poročilo, eh, kjer bi sodelovali vlade, ki jih zanimajo rezultati in eh, pripravljena je bila studija izvedljivosti glede temeljnega vprašanja, kako uh, uravnotežiti vpliv uh, in um, pritisk uh, ruskih oblasti na uh, ruske medije, oziroma na medije v ruskem jeziku. Tu je kremlinska propaganda pogosto zelo učinkovita in veliko vprašanje je bilo v zvezi s tem, kako se lotiti tega vprašanja. Eno vprašanje je bilo, ali je potrebno uh, Eh, vzpostaviti veliko novo evropsko televizijsko postajo ki bi rešila ta problem. No, iz poročila je išlo več različnih odgovorov. Poskušali smo pojasniti, da čeprav imamo eh, pravzaprav eh, pred sabo konkretno vprašanje, s katerim se moramo ukvarjati zelo usklajeno, pa ne smemo pozabiti, da številni neodvisni mediji že delujejo v tem prostoru in da jih je potrebno podpreti eh, ter da je, jim je potrebno zagotoviti tudi boljše usklajevanje. Torej enostavni odgovor na vprašanje, da ali ne za novo televizijsko postajo, to je odgovorjeno že v naslovu naslovu poročila, vračanje ravnoteže in pluralnosti v ruski medijski prostor. Poročilo je naletelo na veliko uh, odziva. Uh, citirano je bilo v vodilnih zahodnih medijih, poleg tega pa je bilo vključeno tudi v strateški akcijski načrt za komunikacijo Evropske eh, službe za zunanje delovanje. Uh, pa tudi številne vlade so v konferencah, potem ko je bilo poročilo objavljeno, priznalo, da upoštevajo priporočila in da bodo priporočila iz poročila uporabljale v svojem načrtovanju in dodelitvi sredstev. In to se pravzaprav že dogaja. Tri glavna priporočila iz uh, poročila, torej eh, vzpostavitev neodvisne agencije, ki bi združevala obstoječe medije, vzpostavitev eh, centra za odličnost v medijih, ki bi obravnaval eh, trende in ponujal usposabljanje novinarjem v regiji. Potem pa je tu še nekako tovarna za vsebine, ni naj, ni, ime ni najbolj posrečeno, ampak dve od treh priporočil sta že pravzaprav v izvedbi, tretje priporočilo pa se pripravlja. Torej, zgolj šest mesecev po objavi poročila eh, so tri temeljna priporočila že eh, v veliki meri upoštevana strani vlad. Tu sem štejem vlado Poljske, Nizozemske, Združenega kraljestva, eh, Latvije, Estonije in nekaterih drugih držav. Tu je torej um, šlo za projekt, kjer je naša ustanova nekako posegla preko eh, našega temeljnega mandata in je pravzaprav opravila zelo konkretno eh, nalogo, ki je se dotikala pomembnega vprašanja za naše članice in tu smo poskušali potem predlagati konkretne dejavnosti. Eh, No, verjetno niti ni potrebno dodati, da znotraj noš, naših temeljnih dejavnosti približno tretjina projektov v regiji je namenjena podpori neodvisnih medijev in torej tretjina projektov je že namenjena eh, temu cilju eh, in ta, tako je bilo tudi že preden je bilo pripravljeno to poročilo. Potem druga točka, ki bi jo želel izpostaviti, je širitev, geografska širitev našega mandata. Ta odločitev je bila sprejeta decembra 2014 in izvajanje se je potem začelo leta 2015. Zaradi Eh, omejenosti virov in sredstev, ki so nam na voljo, smo seveda omejeni. Odbor se je sicer odločil eh, razširiti naš mandat, vendar pa eh, nam odbor ni zagotovil dodatnega oziroma povečanja sredstev, tako da smo pravzaprav kot sekretarjat oziroma kot izvršni odbor odgovorni za to, da zagotovimo, da bomo z razpoložljivimi sredstvi uspeli razširiti mandat, ki je bil preomenjen na evropsko soseščino. E, izvajanje tega procesa smo se lotili postopoma, osredotočili smo se na tista področja, kjer e, naše članice zagotavljajo sredstva ali pa e, kjer so izrazile posebno zanimanje. Nekaj projektov je bilo tu povezanih s partnerji v Rusiji in v Srednji Aziji. Poleg tega smo segli preko soseščine tudi v arabske države, eh, konkretno govorim tu o Bahrajnu. In pa razmišljali smo tudi o drugih regijah, vendar pa v letu 2015 nismo sprejeli nobenih tovrstnih odločitev tako da smo zaenkrat eh, bili eh, zelo postopni pri uvajanju tega procesa. Zdaj se usklajujemo z drugimi donatorji in poskušamo tudi nekako oblikovati neka realistična eh, pričakovanja o tem, kako preseči tradicionalne regije, za katere smo specializirani in eh, poskušamo tudi doseči eh, partnerje v ostalih državah izven eh, našega prvotnega mandata. To bo seveda prišlo poštev, ko bomo imeli na voljo dodatna sredstva. In pa tretjič, še nekaj besed o naših temeljnih dejavnosti, nekaj primerov konkretnih projektov. Leta 2015 je pravzaprav minilo dve leti, odkar eh, nudimo sredstva. Smo eh, polnopravna organizacija, ki podpira demokracijo in naše dosežke je priznal tudi Evropski parlament v poročilu, ki je bilo izglasovano julija. Imamo pomembno vlogo pri podpori civilni družbi. Eh, in to je bilo priznano tudi v oceni evropske sosedske politike, kateri smo prispevali skupaj z glasovi naših partnerjev. E, skupnosti, e, kot je Carnegie Europe, so ravno tako priznale, da e, dragoceno prispevamo k podpornikom demokracije. Prepričani smo, da naša ustanova izpolnjuje svoj mandat in da dopolnjuje druge donatorske programe Evropske unije. V praksi smo to pokazali s tem, da smo nudili kritično podporo, kadar je bilo potrebno hitro odzivanje. Naprimer, podprli smo armensko civilno družbo pred referendumom decembra 2015 o spremembi ustave. Samo tri mesece naprej smo izvedeli, eh, da bo do tega prišlo in številni drugi donatori se niso uspeli dovolj hitro odzvati. Naša dodana vrednost se kaže tudi v tem, da podpiramo politično občutljive projekte ali eh, podobne projekte, kjer dvostransko eh, financiranje ni na voljo. Eh, poleg tega eh, Eh, tako smo na primer poskušali vzpostaviti nove projekte v Ukrajini in Moldaviji, zato da bi volilcem ponudili nove alternative v prihodnje. Eh, pripravljeni smo tudi eh, prevzeti tveganje in podpreti nove skupine, ki sicer niso upravičene do pomoči donatorjev. Primer tu je naprimer Outlook Majdan v Ukrajini, to je organizacija, ki se bori za demokracijo s kreativnimi eh, metodami. Šlo je pravzaprav prvotno za skupino eh, imetnikov avtomobilov, ki so podpirali majdansko gibanje, potem eh, pa so se pretvorili v neko skupino aktivistov, ki so se vozili po mestu in eh, opazovali policijsko korupcijo. Eh, ustvarili so torej svojo organizacijo, prijeli so našo podporo in zdaj imajo številne zelo zanimive zgodbe. Eh, snemali so eh, sedeže oziroma eh, prostore delovanja Eh, korumpiranih policistov, eh, svoj material so dali na voljo na spletu, sproženih je bilo tudi nekaj konkretnih preiskav. Skratka, to je način, kako eh, pravzaprav podpiramo nove aktiviste. Poleg tega smo, na primer, v Moldavi podprli dve spletni strani, ki ste skupaj razkrili škandal o politični eliti, ki je redno kradla bankam. Poleg tega pa nam prožen pristop omogoča tudi, da podpiramo partnerje, ki delajo v najtežjih okoliščinah, naprimer v konfliktnih območjih. V Siriji pomagamo Eh, skupnostim v boju za demokracijo, pomagamo civilni družbi, eh, nudimo podporo novim eh, civilno-družbenim strukturam, podpiramo svobodne medije, pravno državo in nadzorujemo tudi novo ustanovljena sodišča. V Egiptu in Azerbajdžanu Eh, kjer se je vloga civilne družbe bistveno zmanjšala v zadnjih letih. Naša ustanova še naprej nudi ključno eh, podporo skupinam za demokracijo in kar jim omogoča, da nadaljujejo s svojimi dejavnostmi. V sovražnem okolju se naša ustanova odziva tudi na eh, prošnje in pravzaprav eh, željo eh, po solidarnosti in eh, aktivisti, ki tam delujejo, seveda poznajo tveganja, ki so povezane z njihovim delovanjem. Naši prožni postopki pa nam omogočajo, da eh, podpremo specifične potrebe aktivistov, ki delujejo v takem kontekstu. Lahko naprimer tudi zaščitimo njihovo identiteto. Za zaključek pa še nekaj temeljnih številk o naših dejavnostih in dosežkih. Leta 2015 je eh, ustanova financirala 114 novih eh, pobud, 19 je bilo nujnih pobud, kjer je izvršni odbor sprijel odločitev v zgolj nekaj dneh. Prijeli smo 842 eh, prošen za podporo, torej delež odobrenih, eh, odobrenih prošen v odnosu s prijetimi je približno 10 oziroma 12 odstotkov. Ravno tako smo izvedli 112 nadzornih obiskov pri prejemnikih sredstev in vse to smo izvedli samo s 16 zaposlenimi, ki so eh, zastopniki držav, ki so prisotne v sekretarijatu naše ustanove. Vse to pa seveda ne bi bilo mogoče brez učinkovite strukture upravljanja eh, našega eh, izvršnega odbora, kjer so eh, zastopane vlade vseh sodelujočih držav. Ta odbor sprejema vse odločitve o financiranju in eh, v tem odboru je naprimer tudi devet nekdanjih evropskih poslancev, pa tudi sicer evropski poslanci, tudi širše, zelo podpirate našo dejavnost. Najlepša hvala. Sem pa seveda pripravljen odgovoriti tudi na vaše vprašanje. Najlepša hvala, gospod Pomjanovski. Najprej bomo dali besedo tistim eh, poslancev, ki zastopajo eh, Evropski parlament v vašem izvršnem odboru. Eh, tu je gospod Brok. Ne vem, če želi spregovoriti, sicer pa besedo dobi gospod Džip. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Želel bi povedati, da informacije, ki nam jih je ravno kar predstavil direktor Pomjanovski, eh, so mi pravzaprav v veliko zadovoljstvo, kajti dejansko kažejo, kaj, eh, kaj vse se dogaja in eh, to je zapisano tudi v poročilu, ki je bilo eh, sprejeto na plenarnem zasedanju. To poročilo pravzaprav predstavlja vse pobude, vse ukrepe in seveda vsebuje tudi vse podrobnosti o finančnih vprašanjih. Hvala torej direktorju za ta kratek povzetek, ki nam ga je podal. Eh, in eh, mislim, da je to, kar je povedal, skladno z vsebino poročila. Izvedeli smo, da je 213 eh, različnih pobud bilo deležnih podpore tu gre za eh, države iz soseščine, kot naprimer Rusija, Belorusija, poleg tega pa so vključene tudi precej bolj oddaljene države, naprimer Egipt. Skratka, vidimo, da se tu res uh, vzpostavlja neko ravnovesje med neposredno soseščino in eh, državami, ki so bolj oddaljene. 16 pobud, uh, ki ste jih podprli, uh, se je odvijalo v sosedah evropskih sosedskih držav. Torej vidimo, da je dejansko prišlo do te geografske širitve mandata. Poleg tega bi želel izpostaviti, da sklad deluje v, oziroma ustanova deluje v vedno težjih pogojih, kajti nekatere pobude potekajo tudi na konfliktnih območjih, kar vam seveda nikakor ne olajša dela in zelo eh, cenim vašo iznajdljivost, ki eh, vam mogoče, da najdete tudi neke nove metode, nove formule za svoje delovanje. Poleg tega pa bi želel eh, izpostaviti tudi prispevek nizozemske. Gospod direktor je eh, omenil, da je nizozemska zelo dejavna v boju proti masivni pretirani propagandi Rusije. Kar pa zadeva eh, financiranje in kar zadeva vire financiranja, seveda obstajajo tu viri eh, znotraj skupnosti, ampak eh, pogosto med eh, enim programom in naslednjim programom obstaja neka praznina, ki jo je težko zapolniti. Zato je potrebna redna in pravočasna podpora. Poleg tega pa eh, bi se specifično navezal tudi na nizozemski projekt, ki ga je omenil gospod direktor ali bi ta eh, izkušnja bila eh, eh, nekaj, kar bi se lahko še kdaj ponovilo. Ne vem, če bi se to lahko financirano iz sredstev skupnosti, morda bi lahko z pomočjo zunanjih sredstev ponovili kaj podobnega. Želel bi tudi izpostaviti, da se je Norveška pridružila skupini držav donatork, tudi Kanada eh, je eh, pokazala pripravljenost, da podpre enega od projektov v zvezi z Ukrajino. Si pa zastavljam naslednje vprašanje. Eh, če bi ali ne bi bilo za zagotavljanje stabilnega in dolgoročnega financiranja bilo koristno podpisati nek mednarodni sporazum ki bi na nek način eh, zavezoval oziroma eh, nekako črno na belo zapisal zaveze držav, ki podpirajo eh, vašo ustanovo in je zagotavljala financiranje. No, eh, seveda bi tu prišlo upoštevo naprimer tudi um, naprimer primer uh, napotitve uradnikov sodelujočih držav uh, v pomoč vašemu osebju. Tu bi šlo naprimer za posameznike, ki so specializirani za posamezna območja, kjer deluje vaša ustanova in tudi to bi lahko prispevalo k večji učinkovitosti. Uh, Eh, in na ta način bi tudi pri, vi pridobili specializirano znanje. Skratka, eh, ne vem, eh, zanima me, v kolikšni meri izkoriščate vse te možnosti, da bi okrepili svoje osebje. Sicer pa še enkrat najlepša hvala, gospod direktor, vam in vaši ekipi za vse, kar ste naredili. Hvala. <clears throat> Najlepša hvala, kratek bom. Tudi jaz se strinjam. da je gospod Pomanovski eh, opravil odlično delo in zato se mu zahvaljujem. Mislim, da je eh, zelo korektno opisal eh, dejavnosti v okviru tega instrumenta. Mislim, da ste z vašim delom odgovorili na naša pričakovanja. Še prav posebej na področju, ki se mi zdi še kako pomembno, in sicer je to področje sosedske politike. Skušali smo najti ravnotežje in smo ga tudi našli med podporo vzhodni Evropi in južni Evropi in hkrati eh, med eh, pomiritvijo eh, strasti v Evropski uniji. Torej, jaz sem zadovoljen, eh, vem pa, da sredstev ni dovolj. In mislim, da bo potrebna razprava, poglobljena razprava, v okviru katere bomo ocenili, v katera področja bi morali eh, prednostno ulagati glede na aktualno dogajanje. Poleg Ukrajine mislim, da je danes eh, pomembna predvsem situacija v Južni Evropi. Eh, oziroma na južni meji Evrope, recimo v eh, Tuniziji. Potrebno je podpreti postopek stabilizacije in poskrbeti za vlaganje v tej smeri. Ob koncu naj izpostavim še objektiven problem, ki eh, smo eh, ga že poudarili in sicer tudi včeraj sem o tem govoril z ministrom za zunanje zadeve eh, moje države. Eh, Eh, gre za eh, prispevek držav članic v eh, sklad. Potrebno je delovati bolj odločno in mislim, da se vzpostavljajo boljši pogoji za dosego tega cilja. Torej, če povzamem, moja ocena je pozitivna. Cenim opravljeno delo doktorja Pomanovskega in se mu zato še enkrat zahvaljujem. Hvala lepo, gospod Panceri. Gospod Lamstr, če je naslednji. Najlepša hvala. Tudi sam bom kratek. Najlepša hvala gospodu Pamenovskemu za poročilo. Letno poročilo, ki nam ga je predstavil, mislim, da je odlično. Eh, dvoje je tu eh, vredno izpostaviti. Eh, najprej je tu dejstvo, da zdaj dve leti sodelujemo s to ustanovo, gre pravzaprav za razmeroma kratek čas. In zato je bila, mislim, da strateško zelo pametna odločitev, da bi najprej zagotovili kontinuiteto osebja zaposlenih v eh, ustanovi. Zdaj torej pravzaprav začenjamo drugi krok z istimi člani izvršnega odbora, kar mislim, da je dobro. Eh, zdaj bomo pravzaprav tudi dobili prve ocene in eh, na podlagi tega bomo ugotovili, kaj je pravzaprav dobro delovalo in kaj ne v tem prvem ciklu. In pa še drugo, kar je pomembno in na to je upozoril tudi gospod Pomjanovski, eh, Prišlo je do razširitve geografskega mandata. Prvotno je bilo v statutu uh, predvideno, da je ta omejen, uh, ampak zdaj je uh, odbor to spremenil, kar ni nek neobičajen ukrep, ampak seveda to pomeni več dela, več dela za zaposlene in dejansko bi potrebovali tudi več sredstev držav članic, zato da bi to delo lahko dobro opravljali. Uh, Poleg tega bi potrebovali tudi eh, zaposlene ljudi, ki bi to delo podpirali. Na začetku je bilo tako, da so države članice eh, razmišljale o možnosti napotitev, ampak doslej nobena država članica tega še ni storila. In pa še zadnja točka, veseli me, da, je, da v parlamentu vlada tako širok konsens, kar zadeva ocene. Eh, vašega dela pred nekaj leti, ko se je to začelo, so pravzaprav tu vladale zelo živahne razprave in zelo me veseli, da zdaj pravzaprav z zelo redkimi izjemami vsi podpiramo vaše delo. In eh, mislim, da vsekakor zagotavljate dragocen prispevek k zagotavljanju evropskih vrednot in demokracije. Hvala. Najlepša hvala, gospod Ostravičius. Thank you, Chair. First of all, uh... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej čestitke gospodu Pomjanovskemu in njegovi ekipi za pripravo tega poročila, pa tudi sicer za vse delo, ki so ga opravili v letu 2015. Evropska ustanova za demokracijo, eh, oziroma njen mandat v bistvu Eh, pomeni delovanje na širokem območju evropske soseščine. Ta prostor ni prostor miru. Eh, in v tem prostoru se ne pojavljajo vedno samo pozitivne težnje. Tu so propadle države, tu vidimo eh, padanje demokracije, eh, vidimo eh, propadla gospodarstva vse naokrog v evropski soseščini. In eh, prvo, kar, ne, kar je gotovo, je, da Evropska ustanova za demokracijo nedvomno ima eh, enkraten političen profil, ste zelo proaktivni in vaše praktične dejavnosti nam vsekakor pomagajo uh, da smo sposobni bolje razlikovati v naši neposredni. Eh, eh, oziroma da, da vsekakor dosežete učinke v naši neposredni eh, soseščini. Želim vam čestitati za pripravo poročila o ruskih medijih, ki ste ga prej omenili. In pri tem eh, moram reči, da je prišlo do dejansko bistvene spremembe pri eh, našem razumevanju ruske propagande in srodnih dejavnosti. In mislim, da je rezultat te študije zelo jasen. In sicer, da se morata komisija in eh, služba za zunanje delovanje osredotočiti na strateško komunikacijo zlasti službe za zunanje delovanje. In to je pravi odziv na grožnje, ki se pojavljajo v tako imenovani informacijski vojni. No, spričo vsega tega mislim, da moramo priznati, da Evropska ustanova za demokracijo je pomemben instrument za izvajanje evropske sosedske politike. prihodnje, vem, kako zahtevno je njihovo delo. Uh, vem, da je velik pritisk po virih, uh, po uh, podpori, ampak tistih 114 pobud, ki ste jih podprli v letu 2015, uh, bo uh, prispevalo k okrepitvi profila Evropske unije uh, Eh, in bo tudi prispevala k doseganju kriterijev, eh, za katere si prizadevamo. Moje vprašanje eh, pa se nanaša na sodelovanje z partnersko mrežo v sosedskih državah. To je seveda pomembno, kaj ti na ta način dobite informacije o tem, kakšne so potrebe, kakšne so razmere kako se ta mreža eh, razvija, se vam zdi, da bi bilo potrebno eh, vanjo vložiti več in pa kar zadeva eh, vzdržnost projektov, ki jih je podprla vaša ustanova, naprimer v letu 2014 in pa tudi v letu 2015. Kako pričakujete, da se bodo ti razvijali v prihodnje? Kako so sredstva, ki ste jim jih namenili, pomagala, da so se nekako uveljavili eh, eh in eh, morda eh, omogočili tudi dodatne dejavnosti. Skratka, čestitke vaši ekipi in najboljše želje za prihodnje. Eh. Najlepša e... hvala. Preden dam besedo gospodu Pomenovskemu, bi rad še sam spregovoril v imenu eh, Združene konfederalne levice. Nina, niso nam všeč ti instrumenti in to že od nekdaj poudarjamo. Odkrito povedano, eh, se mi zdi, da gre tukaj eh, za slabšo različico ameriškega instrumenta za demokracijo. Zdi se, eh, da gre za ideološko rabo določenih elementov demokracije in pa človekovih pravic z eh, namenom napada na suverenost in pa listino Združenih narodov o umešavanju oziroma neumešavanju. Eh, pododbor za človekove pravice eh, se ukvarja z temo ruske propagande. Glede tega smo zaskrbljeni. Kaj pa eh, CNN ali pa katera druga televizijska hiša? Mogoče tudi tam gre za propagando. Težko je odločiti, ali gre za propagando ali za poročanje. Torej, Vseeno ali gre za program Russia Today, e, za Euronews e, ali pa za CNN. Jaz sem torej zaskrbljen glede tih instrumentov in to sem želel le povdariti, preden predam besedo gospodu Pomenovskemu. Hvala lepa za vse te komentarje in vprašanja, na katera bom skušal. Uh, Na kratko odgovoriti, hkrati pa bom uh, skušal zajeti tudi vsa vprašanja. Najprej najlepša hvala gospodu Džipu za to, uh, da je uh, predstavil širši okvir, ne le poročilo za leto 2015. To poročilo je izredno omenjeno uh, v poročilo Evropskega parlamenta. Uh, Eh, gre za dvoletno oceno in leto 2015 pravzaprav pomeni povezavo med eh, obema letoma. Sledili smo eh, temeljnim pravilom in pa političnim smernicam in enakopravno smo obravnavali eh, sosede na vzhodu in pa na jugu in to je še zmeraj eh, temeljno načelo naših dejavnosti. Kar zadeva mednarodni sporazum, ki bi eh, lahko predstavljal nov pravni okvir eh, za naš instrument in ki bi lahko zagotavljal eh, stabilno finančno osnovo. O tem uh, smo že razpravljali, vendar pa uh, ni bilo doseženo soglasje. To je izjemno uh, dolgotrajen in pa občutljiv postopek. Če tudi se zdi, da je to zelo uh, zanimiva uh, dolgoročna rešitev, uh, trenutno uh, tega še ne obravnavamo, vendar pa mislim, da bi lahko uh, zagotovili dolgoročno trajnost trenutno se upiramo na neposredno podporo eh, držav članic in pa eh, na eh, operacijska posojila Evropske unije. Kot je dejal gospod Lambsdorff, je pred nedavnim Danska poslala izvedenca, ki se je pridružil naši ekipi. Kar zadeva naše delo v povezavi eh, z rusko propagando ali pa z pomankanjem ravnotežja v eh, ruskih eh, novicah. Mislim, da se je potrebno s tem soočiti in mogoče bi se na ta način lahko soočili tudi z poročanjem Daesha. Ampak tukaj gre po eni strani za nadzor eh, za strani Kremlja, eh, potem eh, imamo eh, državni nadzor in pa v primeru Dajša gre za poročanje sekte ki izkorišča medije, da nas preganja. Ja, torej metodologija je ista, vendar pa se nam eh, pojav nikakor ne zdi podoben, torej je potrebno tudi ustrezno razlikovati med obema pojavoma. Ampak eh, metodologija je eh, zagotovo primerna. Gospod Panceri, najlepša hvala za vašo pozitivno oceno in pa za dobre novice in sicer, da bi vlada Italije bila pripravljena zagotoviti finančno podporo, eh, to močno potrebujemo. Zastavili ste vprašanje, eh, katere so naše najpomembnejše prioritete, predvsem na jugu. Eh, leto 2016 je, poročamo leto 2015, ampak ne moremo živeti v abstraktnem svetu, vemo, kaj se danes dogaja in Predvsej smo razmišljali o tem, kaj lahko storimo za sirske begunce v Turčiji, v Libanonu in v Jordani in mislim, da lahko storimo veliko več in da zamujemo veliko priložnost. Eh, najbolj se osredotočamo na humanitarno pomoč, eh, kar je seveda eh, povsem logično, hkrati pa pozabljamo na pridobitev ljudi, eh, ki eh, so eh, vedno bolj zaskrbljeni, ki nimajo upanja, ki živijo v taboriščih na različnih lokacijah. Težko odgovorimo celo na njihove temeljne potrebe in če bomo izgubili oziroma zapravili, če bomo zapravili priložnost, da bi te ljudi seznanili z življenjem pri nas, bo to največja zapravljena priložnost eh, v zadnjih letih. Torej, ulagati je potrebno v izobraževanje, eh, v podporo mladim, eh, ki se bodo, upam, da potem vrnili v Sirijo, ki bodo izgradili novo državo. In na tem področju bi se lahko odrezali veliko boljše. Izkoristiti je potrebno to priložnost. Ne pravim, da se nič eh, ne premika, pravim, da bi lahko storili še veliko več za to specifično področje. Libija. Tudi Libija je eh, pozabljeno področje, kar zadeva izobraževanje, izgradnjo države, eh, izgradnjo civilne družbe in pa eh, instrumentov za reševanje konfliktov. In na zadnje najlepša hvala, gospod Ostrevičus, za to, da ste izpostavili, da delamo eh, v vedno težjih okoliščinah. To je res. Eh, prostor za civilno družbo se zmanjšuje. Eh, in zakon o tujih agentih se ki, se, ki je bil sprejet v Rusiji, se širi v Azerbajdžanu, imamo recimo podoben zakon. E, civilna družba ne predstavlja grožnjo e, nobeni vladi in zaradi tega moramo nadaljevati z podporo civilni družbi povsod, kjer e, se ljudje skušajo organizirati. In tu je, to je hkrati tudi odgovor gospodu Kusu Permiju. Eh, mi smo zelo strukturirana eh, organizacija, eh, odgovorimo le tistim, ki prosijo za pomoč. Ničesar ne izvažamo, ne izvažamo modela demokracije, podpiramo le tiste, ki verjamejo v enake vrednote kot mi in ki želijo uspodbujati te vrednote v lastni družbi. V vseh primerjih, tudi v najbolj sovražnih družbah, Eh, ko vprašaš posameznike, ali bi nadaljevali z tem procesom, tudi če eh, naše podpore ne bo, eh, vedno odgovorijo z da, gre torej za zagotavljanje pomoči tistim, ki pomoč potrebujejo. Ko sem jaz bil mlad aktivist na Polskem, boril sem se proti komunizmu, vem, da bi nadaljeval z svojim delom, pa če bi dobili takrat pomoč ali pa ne. Eh, torej to smo pač počeli, čeprav smo eh, tvegali svojo svobodo. Nekdo mi je poslal um, tiskalnik Xerox iz uh, Danske, s tem uh, ni izvozil ničesar, uh, kot pa uh, to orodje, ki smo ga potrebovali. V, uh, našem predlogu eh, ne eh, govorimo o eh, ruski propagandi zato, ker bi se želeli osredotočati na to, ker bi vodili gonjo proti komorkoli, ampak govorimo o tem, da so potrebe nekaterih zanemarjene v Rusiji, kaj ti gre za monopol ki je v nasprotju z temeljnimi vrednotami eh, na področju raznolikosti medijev. Torej, ne želimo se boriti z, propa, z propagando, z antipropagando, ampak želimo ponuditi različne možnosti ljudem. Celoten koncept tega instrumenta je uspodbujanje vrednot, ne gre za širjenje interesov. In eh, toliko eh, držav sodeluje, da ne moremo eh, slediti neki enotni eh, strategiji, ne moremo zagovarjati zgolj interesov nekaterih, gre za mešanico različnih interesov, ki temeljijo na skupnih vrednotah. Torej upam, da sem odgovoril na vsa temeljna vprašanja, če ne sem pripravljen še odgovoriti. Najlepša hvala. Hvala lepa, da ste prišli v ta odbor in da ste predstavili letno poročilo in da ste eh, bili pripravljeni odgovoriti na naša vprašanja. Sedaj zaključujemo eh, z to točko na dnevnem redu in pripravili se bomo na naslednjo sodelovanje med Evropsko unijo in Marokom. Meine Damen und Herren, darf ich Sie herzlich zum nächsten Tagesordnungspunkt begrüßen. Dame in gospodje, prisrčno vas pozdravljam pri eh, naslednji točki dnevnega reda. Gospod Vestko, ki je eh, z nami eh, upravni eh, direktor za Zahodno Afriko in gospod Köhler, eh, za, direktor za eh, južnososedsko politiko. Pogovarjali se bomo o situaciji v Maroku. koordinatori so se odločili, da bomo imeli eh, razpravo, še prav posebej po sodbi Evropskega sodišča eh, v primeru Polisarijo proti svetu. Gre za vprašanje Zahodne eh, Sahare in kako mora biti ta vključena v eh, kmetijski in ribiški sporazum. podpredsednica komisije, eh, gospa Mogarinija, bo oziroma je 4. marca obiskala Rabat. In eh, tam eh, je bilo govora tudi o partnerskem sporazumu. Sprejeti so bili določeni sklepi, ki nam jih je posredoval ministr za kulturo In uh, sicer uh, gre za uh, ukinitev vseh odnosov oziroma prekinitev vseh odnosov uh, z uh, njihovim ministerstvom. Kralj je potem imenoval namestnika ministra za zunanje zadeve ki bi moral obiskati Evropsko unijo konec meseca, torej čez nekaj dni. Zanima me, kako eh, nameravate videlovati, kako Maroko razložiti, eh, da moramo spoštovati eh, odločitve sodišča, ki nimajo nobene povezave z politiko. In mislim, da gre tukaj za načel, načelno vprašanje. In uh, takšne težave imamo tudi z eh, drugimi uh, državami, neevropskimi državami, ko gre za nespoštovanje odločitev ustavnega sodišča. Gospod Vestko. Uh, Hvala lepa. V veliko veselje mi je, da sem se lahko vrnil v odbor za zunanje zadeve. Prvič, odkar sem prevzel odgovornost za Bližnji vzhod in pa Zahodno Afriko, sem tukaj. Mislim, da je visoka predstavnica prevzela odgovornost za moje imenovanje. V veliko veselje mi je, da sem ponovno tukaj in želel sem eh, podati le kratek eh, oris eh, situacije uh, oris eh, odnosov z Marokom. Kot veste, je Maroko ena izmed najpomembnejših eh, in najtesnejših partneric v regiji. Imamo zelo toplo in pa obsežno sodelovanje. Pridružitveni sporazum je temelj tega sodelovanja. In sodelujemo na eh, različnih eh, področjih, eh, potekajo razprave v različnih odborih, gre za kmetijstvo in trgovino, za komercialne zadeve, znanost, tehnologijo, kulturo, boj proti terorizmu, migracije, terorizem in tako naprej. Torej z Marokom zelo dobro sodelujemo, to sodelovanje je bilo plodno za obe strani in je izjemno široko zastavljeno. Trenutna situacija je posledica odločitve eh, sodišča z dne 10. decembra, ko je eh, sodišče sprejelo odločitev eh, glede odločitve sveta o izvajanju kmetijskega sporazuma med Evropsko unijo in Marokom sodišče se je odločilo ehm, glede dela eh, tega sporazuma, ki se nanaša na Zahodno eh, Saharo. Eh, to je javni dokument, zato ne bom govoril podrobno o tem, lahko si sami preberete ta dokument, vendar pa je zanimivo, da je sodišče odločilo, da ta sporazum da je ta sporazum eh, zakonsko utemeljen, eh, da je sporen le en del. Eh, in visoka predstavnica je takoj dala izjavo na to temo in po pogovorih z državami članicami smo se odločili, da bomo nasprotovali tej sodbi in bomo vložili pritožbo. 18. decembra je bila soglasno sprejeta odločitev eh, v svetu za zunanje zadeve, potem pa smo organizirali tudi sejo z Morokom, kjer smo se pogovarjali o tem eh, in pa tudi o drugih zadevah in dejali smo, da ta sodba ne vpliva na naše dolgotrajno in globoko sodelovanje z Marokom. Evropska unija meni, da eh, zakoniti sporazumi še zmeraj veljajo in da bi se moralo naše sodelovanje nadaljevati. Potem eh, so eh, sledile razprave z maroško eh, stranjo. Eh, kljub temu. Eh, pa je potekalo veliko političnih razprav eh, in obiskal sem eh, tudi Rabat eh, decembra in februarja je generalni sekretar Nasa Burita obiskal Brusel in pogovarjali smo se o posledicah te sodbe. To je vodilo v vločitev, vložitev eh, priziva eh, zopr to odločitev 19. Eh, februarja strani Sveta za zunanje zadeve. 25. februarja je Maroko naznanil, da se jim, je zdel, da se jim zdi to vprašanje tako zelo pomembno, da želijo zaradi tega zamrzniti vse stike z Evropsko unijo na vseh drugih področjih, razen na področju te sodbe, po stikih na visoki ravni med eh, Evropsko unijo in Marokom smo se eh, dogovorili, da bo visoka predstavnica obiskala rabat in eh, gospod Borito bo obiskal uh, eh, Brusel. 4. marca uh, je potekal prvi obisk. Visoka predstavnica je obiskala Rabat eh, in imela je dolgo razpravo uh, z zunanim ministrom, gospodom Mazula. In na novinarski konferenci je ponovno poudarila pomen eh, partnerskega sporozuma za Evropsko unijo in pa države članice. Smo, dejala je, da so trenutni sporazumi posem zakoniti in predstavljajo ustrezno osnovo za sodelovanje. Eh, poudarila je tudi, da želi eh, popolno sodelovanje z Marokom in pa razpravo o tem, kako naj bi potekalo nadaljne sodelovanje. Eh, kasneje ta mesec bo gospod Borita prišel v Brusel in pogovarjali se bomo o tem še podrobneje. O tem, kako naj bi to sodelovanje torej, delovalo. Takšna je trenutna situacija. Eh, pogovarjamo se o tem, kako ponovno spostaviti polnopravno sodelovanje. Eh, to eh, je zagotovo v našem interesu. In videli bomo, kaj se bo zgodilo. Seveda pa moramo rešiti tudi zapleteno pravno situacijo in zato smo vložili tudi ta priziv. Takšna je trenutna situacija. Gospod predsedujoči, z veseljem pa bom odgovoril tudi na vprašanja, eh, ki jih bodo morali biti imeli kolegi. Najlepša hvala. Sedaj pa predajam besedo kolegu gospodu Köllerju. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, dragi kolegi. Eh, naj dodam eh, še nekaj podrobnosti glede gospodarskega in finančnega sodelovanja z Marokom. Najprej eh, bi vam rad zagotovil, eh, da je še prav posebej v lanskem letu sodelovanje z Marokom odlično delovalo. Maroko je sodeloval z Evropsko unijo eh, o obsežnem trgovinskem sporazumu in poglobljenem trgovinskem sporazumu. To je prva država v naši južni soseščini, ki je sprejela ta predlog, eh, da eh, poglobi trgovinsko sodelovanje z Evropsko unijo. Leta 2015 smo se posvetovali z partnerskimi državami na vzhodu in eh, jugu o pregledu evropske sosedske politike in Maroko je odigral zelo aktivno vlogo, predstavil je zelo inovacijski eh, dokument, eh, ker je za pomembno eh, vizijo približevanja Maroka eh, k Evropski uniji. Tukaj ne gre za članstvo, ampak eh, za eh, strategijo tesne povezanosti z Evropsko unijo in pa enotnim trgom. Torej, njihov predlog je eh, zares usmerjen v prihodnost. Mislim, da bi na ta način lahko spostavili še naprednejše eh, sodelovanje z eh, Marokom. In eh, še kar zadeva konkretno sodelovanje. V letu 2015 so bile številke neverjetne. Naj navedem le dva primera. Leta 2015 smo v okviru instrumenta za sosedsko politiko in to ni edini vir sodelovanja z Marokom. Eh, namenili 225 milijonov evrov eh, posojil za eh, temeljne programe na področju rasti, konkurenčnosti, poklicnega izobraževanja, reforme zaporov in pa namenili smo tudi sredstva za izmenjavo študentov. In Maroko smo namenili tudi 180-190 milijonov plačil, eh, torej eh, to eh, govori o zelo plodnem sodelovanju med Marokom in pa Evropsko unijo. Gre za zelo napredno sodelovanje v okviru nove evropske sosedske politike dogodke, ki jih je eh, predstavil eh, kolega Vestkot eh, in ki smo jim bili priča v zadnjih tednih, ti dogodki so imeli različen vpliv. Maroko se najprej odločil, da bo zamrznil stike z Evropsko unijo, potem je visoka predstavnica obiskala uh, Maroko uh, in uh, kasneje bo še gospod Rabata obiskal Bruselj in potem upam, uh, da uh, bodo odnosi takšni, kot so bili prej. Uh, namreč izvajanje te odločitve v Maroku ni uravnoteženo. Različna ministerstva so se na to različno odzvala naša delegacija v Rabatu in pa Ministrstvo za zunanje zadeve sta se recimo včeraj pogovarjala in eh, imeli smo občutek, da Ministrstvo za zunanje zadeve ni bilo povsem prepričano, da ministrstva povsem upoštevajo na svete glede sodelovanja z Evropsko unijo. No, naj povsem jasno povem, da mi nismo prekinili sodelovanja ne mi, pa tudi ne eh, Maročani, zelo eh, pozitivni smo glede eh, tega sodelovanja. Ampak Maroko v tem trenutku ne želi velike prepoznavnosti teh stikov in to vodi v določene nesporazume, o katerih bi morali spregovoriti v naših pogovorjih z Marokom. Recimo, Eh, tehnično eh, sodelovanje, ali se lahko izvedenci sestanejo z maroškimi eh, partnerji na tehnični ravni in tako naprej. Vse to bo seveda vplivalo na naše sodelovanje v letošnjem letu. Da bi izpostavili potencijalna tveganja, je bilo poslano pismo ministru za finance v Maroku, ki je eh, glavni sogovornik za vse oblike sodelovanja z Evropsko unijo in eh, skušali smo razložiti maroškim partnerjem, eh, z kakšnimi tehničnimi ovirami se bomo srečevali, če ne bodo vzpostavljeni stiki vsaj na tehnični ravni. In to velja za vsa področja zelo dobro uh, veste, uh, da ima proračun uh, za sosedsko uh, politiko enoletni okvir in uh, seveda, kar ni izplačano do uh, konca uh, leta, uh, je potem žrtev tega letnega načela. Takšna so pač pravila. Torej, potrebno spostaviti sodelovanje glede individualnih uh, projektov, um, predvsem, ko gre za proračunsko podporo. Namreč, če ne bomo napredovali, bodo naše možnosti uporabe sredstev namenjenih eh, Maroku uh, Eh, izjemno okrnjene, kajti ta sredstva bodo potem gled zaradi načela enoletnosti prerasporejena na druga področja. 551 eh, milijonov evrov eh, je znesek namenjen za Maroko. Tukaj gre za prevzem obveznosti za nove projekte, za že uh, dodeljena sredstva v preteklem letu, ki jih je potrebno uresničiti v skladu z finančnimi sporazumi. Eh, potem pa so tukaj še plačila recimo za infrastrukturo eh, ali pa za izvajanje eh, projektov z mm, strani različnih evropskih inštitutov. Zaradi tega je potrebno nadaljevati z izvedbo projektov, eh, recimo, ko gre za eh, povezavo med evropskimi organi na nacionalni ravni in pa maroškimi organi. Eh, potem pa so tukaj tudi programi čezmejnega sodelovanja. Tukaj gre za sodelovanje med Španijo, Portugalsko in Marokom eh, in finančna sredstva morajo biti dodeljena pred koncem marca v naslednjih desetih dneh. Sicer bodo ta sredstva izgubljena, torej Maročani zelo dobro poznajo naše omejitve, ki so povsem tehnične narave. Tukaj ne gre za nobene politične igrice, za, ne gre za merjenje moči, ampak eh, gre za spoštovanje naših pogodb, za spoštovanje naših finančnih ured. Seveda nas eh, zanima ponovno vzpostavitev stikov eh, z Marokom. Eh, veseli smo pozitivnih novic, ki jih je seboj prinesla visoka predstavnica iz Rabata in pripričan sem, da se bo lahko sodelovanje nadaljevalo v skladu z načrtom. Če se bo to sodelovanje nadaljevalo, bodo sredstva za prevzem obveznosti in pa za plačila celo preosegla raven v eh, letu 2015. Torej, Maročani zelo dobro poznajo situacijo pri nas. Eh, izjemno optimistični smo, mislimo, da, bomo, eh, da, bomo lahko, da bomo lahko nadaljevali z sodelovanjem, saj na tehnični ravni, čim prej pa je potrebno ponovno spostaviti polnopravno sodelovanje. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Torej, jaz nikakor ne dvomim v pomen, ki ga tudi mi pripisujemo eh, sodelovanju med Evropsko unijo in Marokom. Eh, Maroko je za nas privilegirana partnerica, vendar pa mislim, eh, da se je situacija spremenila po sodbi sodišča. Predvsem gre tukaj torej za tisti del za katerega je sodišče presodilo, eh, da eh, niso vključeni vsi eh, prejemniki sredstev. In mislim, da tudi mi nosimo določeno odgovornost za to. Vsekakor bi morali to preveriti. No, na vsak način se v tej razpravi postavljate dve vprašanji, ki bi jo morali obravnavati v prisotnosti gospoda Vestkota. Visoka predstavnica je torej obiskala Maroko in ta obisk eh, se mi je zdel pozitiven. Maroška vlada eh, je eh, po sodbi sprejela odločitev, da bo zamrznila odnose z Evropsko unijo in ta obisk je vsaj deloma spremenil to situacijo. Šlo je vsaj za delno odmrznitev oktobra bodo potekale volitve v eh, Maroko in volitve same po sebi nikoli ne pomagajo pri eh, reševanju eh, politične krize. Gre za boj med različnimi političnimi skupinami. Kdo je bolj proevropski, je temeljno vprašanje. Tudi mi smo eh, skušali razložiti, eh, da je sodstvo v Evropski uniji neodvisno in da eh, ni predmet in ne more biti predmet političnega, izvajanja političnega pritiska. To pa me že vodi k tehničnim zadevam, k rokom, ki jih tudi maročani izjemno dobro poznajo. No, jaz bi se rad osredotočil na dve točki. Prvič. Zastaviti si moramo vprašanje, kakšno vlogo eh, bi lahko odigrala Evropska unija eh, pri podpori prizadevanjem eh, Združenih narodov za dosego sporazuma v skladu z resolucijo 1754. Mislim, da stališče banki Muna eh, ne bo ravno pripomoglo k eh, rešitvi eh, situacije. Druga točka. V pričakovanju rešitve pa seveda moramo ostati odprti, kar zadeva politično sodelovanje in mislim, da bi se lahko pri tem posvetili procesu regionalizacije Maroko je sprejel zakon, ki se pričenja tudi izvajati, ampak eh, z maroško vlado se moramo pogovarjati o jugu eh, Maroka, eh, o zahodni Sahari ali kakorkoli pač želimo to območje imenovati. Predstaviti moramo želje Evrope na tem področju in eh, jasno moramo predstaviti tudi posledice eh, te eh, sodbe Evropskega sodišča. Sedaj je bil uložen priziv in zaenkrat torej ne more biti sprejeta odločitev o neustavnosti ribiškega sporazuma, ampak takoj, ko bo ta zadeva rešena in če bo rešena negativno, se bo spremenil tudi ribiški sporazum. In to bo imela seveda tudi svoje posledice. No, zanima me torej vaše stališče. Najlepša hvala. Gospa Gabriel. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej zahvaljujem obema gospodoma za predstavitve, pa tudi gospe Mogherini za vse trud, ki ga je vložila v to, da razvija politiko partnerstva z Marokom. Danes mislim, da je bistvenega pomena, da se zavedamo, da na politični ravni ne smemo spuščati pričakovanja glede končnega sklepa o tesnem sodelovanju z Marokom. To je kapital, ki ga moramo izkoristiti in ne sme biti kar tako okleščen tudi v čakanju na končno odločbo sodišča. Imam pa vprašanje glede samega postopka. Ali bo to pospešen postopek ali bo to redni postopek. Vemo, da ne gre za isto število mesecev v obeh postopkih in vsak mesec šteje v smislu partnerstva. To, kar je povedal Westcott, je res. Maroko je ena najbolj stabilnih partneric iz te regije. In sodelovanje ne sme trpeti zaradi te sodne odločbe. Vse, kar zadeva boj proti terorizmu, proti radikalizaciji, bo seveda prispevalo tudi k stabilizaciji sredozemskega območja in severne Afrike. Ne pozabimo pa tudi na to, kar Maroko počne že več kot deset let na področju varnosti in migracije. Mislim, da je pomembno, da imamo enotno stališče, države članice se ne smejo razhajati pri tem stališču. Mislim, da se moramo pri tem nasloniti tudi na preliminarno mnenje. in upam, da bomo lahko to krizo videli tudi kot priložnost za nadaljno krepitev političnega dialoga. Upoštevati pa moramo tudi nekatere ključne besede, naprimer pričakovanja. Imam dve vprašanje. Najprej, kako zagotoviti sodelovanje na osnovi sporočil, ki jih posredujejo tudi druge mednarodne organizacije, predvsem govorimo o Združenih narodih in še druge vprašanje. čeprav Evropska komisija in svet pravita, da je sporazum skladen z mednarodnim pravom, o čemer so govorili tudi med obiskom na Rabatu, kakšen bo odziv, če bo prišlo do razveljavitve te odločbe v sodišču? Kaj bomo torej storili, kakšen je načrt, ki ga imamo danes, zato da ne bomo ogrozili sporazuma z Marokom in na ta način ohranili tudi med sebojne koristi? Pa še zadnja pripomba glede Zahodne Sahare. Paradoksalno nas odločba sodišča opozarja na pomen tega doseja, ne smemo pozabiti na poglobljen razmislek o samih humanitarnih vidikih v tej regiji, tudi o mirovnem procesu, o čemer se govori tudi, tudi združeni narodi moramo biti nepristranski in konstruktivni, to je vloga Evropskega parlamenta, s temi besedami bi želeli zaključiti, to je vsem v interesu, obenem pa moramo paziti tudi na to, da posledice ne bodo postale negativne. Hvala. Gracias, president. Najlepša hvala. Gospod Permuj hvala, gospod predsednik. Zahodna Sahara je v sodelovanju z Morokom zelo občutljivo vprašanje. Ko pogajanja, mislim, da so zdaj že precej dobro stekla nekateri omenjajo neustrezno vedenje, vendar pa o tem presoja sodišče. Da, želimo si dobrih odnosov z nekaterimi strateškimi partnericami, vendar. Če razmišljamo o državah kot sta Turčija in Maroko, ne moremo dovoliti prav vsega. Maroko mora spoštovati človekove pravice, jasno moramo povdariti, da nekateri zaporniki po treh letih prestane zaporne kazni še vedno gledovno stavkajo, to je očiten odraz nespoštovanja mednarodnega prava generalni sekretar Združenih narodov je to že omenjal, govoril je tudi o dekolonizaciji Zahodne Sahare. Vprašanja, ki se pri tem zastavljajo, so naslednja. Zakaj svet predlaga uporabo takih pravnih sredstev? Zakaj takšna pritožba? Zakaj smo se tako hitro odločili za ta postopek? Poleg tega me zanima tudi, kaj bo Evropska unija storila za to, da bo zagotovila, da pride do dekolonizacije tega območja. Hvala. Taksumike. E... Eh, Gospa Valero, najlepša hvala. Zahvaljujem se kolegoma za predstavitvi. Sama nisem ne vem kako presenečena nad odločbo. Gre za čisto enako tolmačenje, kot ga je podala švedska vlada, ne glede na to ali na desnici ali na levici in to je bilo tako že več let. Gre za okupirano območje, Maroko je okupator in nima pravice prodajati virov, ki prihajajo iz Zahodne Sahare. To prav gotovo ni nekaj, nad čimer bi se lahko čudili. In zelo sem zadovoljna, da je prišlo do te odločbe, saj jasno kaže, kakšna je realna situacija. Ne gre le za sodelovanje z Marokom. Ko se pogovarjamo z Marokom, moramo jasno razčistiti tudi, kako bo Zahodno Saharo. Gre za okupirano območje in pri tem je treba spoštovati mednarodno pravo. Maroko ne mora odločati, nima diskrecije glede tega območja in to je zelo pomembno, to moramo povdariti. Še nekaj pomembno, vse države članice, kot ste dejali, si morajo biti enotne glede stališča do te odločbe, govorim v imenu Švedske. No, mi imamo nekoliko drugačno mnenje glede sporazuma, glede ribiške politike in kmetijske politike. Ne bi rekli, da imamo enako tolmačenje te sodbe mislim, da glede na to, kar se dogaja, bi bilo dobro, da bi priziv izvedli na višji stopnji. Švedska bi želela upoštevati tudi to, kar je povedal švedski parlament. Tudi sami prebivalci menijo, da gre tukaj za zadeve, ki izhajajo iz mednarodnega prava. In tudi politični razmislek bi moral biti vezan na to, a morda se Maroko zdaj obnaša kot majhna, razvajen otrok. Ne glede na to, kakšni so bili te sporazumi, moramo oblikovati svoje stališče. Kar zadeva to sodno odločbo, me zanima, kakšne ne bi bile posledice. Nekatere izjeme naj bi bile podeljene pri izvedbi te odločbe. Kakšna je trenutna situacija konkretno? Ali določeni proizvodi prihajajo iz Zahodne Sahare in ali so označeni kot izdelki, ki prihajajo iz Maroka? No, mislim, da to ni korektno. Pa še nekaj. Tukaj lahko preberemo tudi v maroških medijih. Gospa Mogrinjeva je dejala, da morata Evropska unija in Maroko sodelovati pri razrešitvi tega pravnega vprašanja. Meni se zdi taka izjava nezaslišana, saj gre pravzaprav za legitimacijo njihovega vedenja, torej, da moramo sodelovati z Marokom pri razrešitvi te odločbe. No, sami imamo res nekoliko drugačno stališče. Veliko moramo povedati, tem žal mi je, da nisem mogla o tem bolj poglobljeno spogovoriti. Hm. Ja, tudi jaz bi lahko še kaj povedal, ampak komisar čaka zunaj, torej eh, je potrebno čas za govor omejiti. Gospod Howitt, vi ste naslednji na vrsti, ali lahko podate svoje mnenje v minuti? Uh, Sem eh, predsedujoči delovne skupine za sredozemlje. Za nas je zelo pomembno, da opredelimo pravno gotovost Prav tako ne moramo govoriti o sodišču in odločbi kot o težavi, moramo govoriti tudi o odnosu z Marokom, o boju proti teroristični grožnji, o podpiranju demokracije in človekovih pravic v tej državi. In eh, mislim, da je razprava nekako oska, kar je prava past. Ne strinjam se s temi kolegi, ki so omenjali sodno odločbo na tak način. Če želimo biti partneri z Marokom, mislim, da moramo razmišljati o vseh različnih ljudih, ki jih popolnoma ustrezno je, da visoka predstavnica Evropske unije in Evropska komisija izjaveta, da se bo se pritožila na sodbo. Vendar pa je Maroko politično prav gotovo pristranski, zato moramo poskrbeti za to, da se bomo držali svojih pravnih okvirov uradniki in Evropska komisija morajo torej spoštovati naš pravni red. Kot v vsaki konfliktni situaciji moramo razmišljati o tem, kaj lahko storimo za to, da pomagamo, da se ne postavimo na eno ali na drugo stran. Mislim, da ne, gospod Ves, eh, kot ne njegov kolega, niste govorila glede dejanske razrešitve vprašanja na območju Zahodne Sahare. Nekaj bi morali povedati o tem, to se nam zdi zaskrbljujoče. Povedati moramo, da tukaj ne gre le zato, ker povedal Ban Ki-moon za njegov ugovor. Gre za določene kritike Maroka zaradi zavrnitve dostopa do taborišča. Ne moremo nasprotovati izjavam Združenih narodov, moramo podpreti ta stališča. Če sem prav razumel to, kar povedal gospod Panzeri, moramo zagotoviti dostop do taborišča. Vrh arabske lige, koliko vem, so prav tako odpovedali, to je ne navadno in mislim, da bi morali spodbuditi, da se Moroko vključi v širšo arabsko rešitev. Danes dopovdne smo nekoliko preveč osko razpravljali o tem in moramo se odzivati tudi na ta širše zastavljeno vprašanje. Eine minute, eine halten, no, Najlepša hvala. Minuto, ali, eh, minuto in pol boste lahko govorili, potem vas bom prekinil, kajti razpravo moramo pravočasno zaključiti. Milen Mon. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se tudi z informacije strani gospoda Vajskata in Köllerja. Moja prva pripomba je naslednja. To, kar je povedala gospa Mogherini v Rabatu, je bilo dobro. S tem bomo pojasnili, kako je situacijo v Maroku obenem pa izboljšali tudi sodelovanje z maroško vlado. Maroška vlada je pomembna partnerica za Evropsko unijo in države članice Evropske unije. Ima tudi status napredne partnerice, je strateško prijazna država za nas in to je zelo pomembno tudi v smislu varnosti, boja proti terorizmu in številnih drugih kulturno-gospodarskih vidikih, med katere sodi seveda tudi ribiška politika. Moroko ima določene obveznosti, skladno z mednarodnim pravom, vendar pa moramo vseeno v ospredje postavljati pomen naših odnosov. Vzdušje morda ni najbolj pozitivno, vsaj ne vsele, zaradi nekaterih incidentov, ki smo jim bili priča. Mislim pa, da moramo še naprej skrbeti za to, da bomo delali na pozitivnih odnosih, kot sta povdarila gospod Westcott in Köhler. Tega pa zaenkrat še nismo videli. Hvala. Dame in gospodje, potem, eh, ko sem napovedal, da bomo kmalo morali zaključiti z eh, razpravo na to temo, ne morem več sprejeti dodatnih prijav. Eh, kolega Grek. Dziękuję bardzo. Maroko jest krajem. Gospod Jurek. Lahko rečemo, da je Maroko ena najbolj stabilnih držav Severne Afrike. Že več desetletij smo partneri. Maroko prav tako izvaja zelo konstruktivne reforme in poglobljeno spreminja tudi svojo družbo, naprimer v smislu vloge žensk. In to jasno odraža, v kolikšni meri se si vlada prizadeva izboljšati stvari. Zato se služi tudi naše spoštovanje. Kriza, s katero se soočamo zdaj, je dejansko preizkus učinkovitosti naše skupne zunanje politike. Ali bomo zmožni oblikovati stališče, s katerimi bomo spoštovali interese naših političnih partnerjev ali ne? Zdi se, da ne potem pa še situacija v Zahodni Sahari. To situacijo dobro poznamo že več let. Evropska skupnost, potem pa Evropska unija so vedno sodelovali z Marokom pri tem vprašanju in že od samega začetka tega sodelovanja je jasno, kakšno stališče Maroka glede Zahodne Sahare. ni jasno, kako se bo ta kriza končala, vendar pa moramo vse podarjati, da je Maroko najbolj stabilna država v Severni Afriki. To je zelo pomemben partner tudi v boju proti terorizmu, to je zelo konstruktiven politični partner na področju problematike migracij. In prav tako smo lahko pozitivni glede maroškega migracijskega pristopa v povezavi z Evropo. Moramo biti pozitivni in to nam pomagalo premustiti to krizo. Dankeschön, Herr uh, I would like to say, I, I'm sorry. Najlepša hvala, gospod predsednik. Se upravičujem v zadnjem trenutku, saj sem se moral odrežiti še enega pomembnega sestanka. Eno pripombo imam glede te razprave. Spoštovati moramo odločbo Evropskega sodišča. To je naše sodišče in odločbo je treba spoštovati. Evropska komisija bi prav tako morala spoštovati to odločbo. In res se sprašujem, kako to, da se je Evropska komisija tako hitro odzvala in pod vprašaj postavila veljavnost te sodbe. Ne glede na to, kako pomembna partnerica je Maroko, mislim, da je vprašanje človekov pravic za nas še bolj pomembno. In primer Zahodne Sahare je res zelo jasen primer kršitve temeljnih človekovih pravic. Hvala. Grazie, Gospod Brogecio, najlepša hvala. No, zadeve postajajo kristalno jasne. Naši maroški opazovalci se tega vedno bolj zavedajo. Zavedajo se vloge Evropskega sodišča. E, potem pa je tukaj pomembna tudi vloga našega parlamenta. Igra e, pomembno vlogo nekega usporednega parlamenta. Evropsko pravo ni v skladu z normami, ki eh, smo jih izglasovali v Evropskem parlamentu, ampak je v skladu z določili Evropskega sodišča. Eh, torej, našo zunanjo politiko določa Evropsko sodišče. To eh, je dejstvo. Torej, ne vem, zakaj se sramotimo pred suvereno državo, s katero smo podpisali sporazum. Eh, kot eh, je bilo rečeno pred nekaj minutami, vsi zelo dobro vemo, kakšno je stališče Maroka eh, glede tega problema in to smo vedeli tudi takrat, ko smo ta sporazum podpisali. In gospa Mogarinjeva se je prepozno odzvala. Eh, torej, pravzaprav bi se morali opravičiti maroški vladi eh, za ta mednarodni spodrsljaj, eh, ki smo eh, ga dopustili. Potrebno je povdariti pomembno ulogo Maroka. Eh, nimamo namreč veliko prijateljskih držav v naši južni soseščini. Poskušajmo obdržati vsaj ta prijateljski odnos. Merci, monsieur le président. Je ne voudrais pas laisser dire. Najlepša hvala, gospod predsednik, govori gospod Šoprad. Kako je s to zadevo Zahodne Sahare? Tekom zgodovine smo bili priča številnim mednarodnim sporozum, ki dokaze, dokazujejo, da ima Maroko solidne pravne argumente, s katerimi uveljavlja svojo soverenost na območju Zahodne Sahare. Sam bi vas opomnil tudi na četrto komisijo za dekolonizacijo Združenih narodov. Tukaj gre za kompleksno vprašanje. Tekom dolge zgodovine tega vprašanja je Maroko vedno dokazoval, da gre za ponovno združitev in ne za okupacijo. Moramo biti jasni, kako je s tem. Drugo, kar bi želel povedati, je to, da je Maroko zelo pomemben partner za Evropsko unijo stabilen partner. Ta država je izkazala tudi vse zmožnosti in pripravljenosti za demokratizacijo, za boj proti teroržizmu in potrebujemo Maroko kot partnerico, gre za državo na sami periferiji Evropske unije. Signal, ki smo ga poslali s to sodbo, je zelo nevaren, saj dokazuje, da. Evropska unija pravzaprav v smislu mednarodnega prava spodbija vse ugotovitve zaradi določenih individualnih interesov, naprimer Evropske komisije, ki je to spodbija. Maroko to prav gotovo dojema kot žalitev in to je popolnoma razumljivo. Zdi se mi, da je gospa Mogherinjeva se potrudila za to, da bi nekako pomirila to situacijo. Pozivam pa kolege, da se zavedajo nujnosti obnovitve teh kakovostnih odnosov med Evropsko unijo in Marokom monsieur le président euh, gospod preda najlepša hvala gospod predsednik povedati moram da sem šokiran zaradi zadnjih dogodkov z banki Munom ki je po mojem mnenju storil hudo napako nespreten je bil pri srečanju z maroškim ministrom In ta diplomatska napaka v Maroku je bila res nespremljiva. Generalni sekretar Združenih narodov ne more kar tako uporabiti besede okupacije. To je nespremljivo in ne razumem, zakaj se je odločil za tak pristop. Imam vprašanje za gospoda Weskota. Kateri so naslednji koraki, ki jih predvideva Evropska služba za zunanje delovanje, za obnovitev partnerstva z, Moroškom, eh, z Marokom, pri tem pa eh, naj bi se navezali tudi na besede gospe Mogirinjevi. Gospod eh, Parnju, hvala gospod predsednik, štiri izvidike bi želel omeniti. Prvič, vemo, kakšne so politične posledice v smislu varnosti pri odnosih z Marokom, te posledice so izrazite pri Franciji, se še posebej zavedamo, kako je s tem potem, kar se je zgodilo 13. novembra. Zamrznitev diplomatskih stikov bo prav gotovo imela hude posledice tudi za Evropsko unijo na področju varnosti. Zanima me, katere ukrepe naj bi sprejeli za to, da bi se izognili temu, da bi ta zamrznitev imela negativne posledice v boju proti terorizmu. Gre torej za pomembna varnostna vprašanja. Potem pa še drugič, da zdaj so na potezi Maročani, to je povedal gospod Gör. Ne, mislim, da to ni res. Mislim, da je na potezi Evropski svet. Sodišče v odločbi pravi, da gre tukaj za številne pomankljivosti, za nespoštovanja glede nekaterih določb kmetijskega sporozuma strani sveta. No, kako se boste torej odzvali na to, če je jasno, da naj bi kmetijski sporozum imel korist za lokalno prebivalstvo. Kako naj bi se odzvali na to? Potem pa še drugo vprašanje, sodelovanje pri migracijah, to je zelo pomembno, še posebej glede na to, da smo videli, kaj je Maroko storil v zadnjih letih. To je zelo pomembno, sploh v trenutnem kontekstu gre tudi za primarno vprašanje, kaj boste storili glede sodelovanja na področju migracij. Potem pa še konflikt v Zahodni Sahari ali Evropska služba za zunanje delovanje. Ve, kako naj bi bilo z rešitvijo, ki jo združeni narodi omenjajo kot kredibilna rešitev, s strinjenjem Maroka. Ne vem, meni se zdi dobro, da bi Evropa uporabila svoja diplomatska sredstva za to, da bi čim hitreje lahko stopili ven iz te en diplomatske slepe ulice. Najlepša hvala, ker se nihče ni držal ene minute, moram sedaj razpravo prekiniti. Tisti, ki niste dobili besede, se o tem pogovorite s kolegi iz lastnih skupin. Gospod Westcott pa dobi besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se vsem poslancem in poslankam, ki ste podali komentarje in zastavili vprašanje. Pet sklopov odgovorov bi podal. Prvič, priznavam, tako kot še bili med vami, da je Maroko ključna strateška partnerica v tej regiji in sodelovati moramo pri številnih različnih vprašanjih. Najprej terorizem, imamo zelo tesno sodelovanje v boju proti terorizmu in vse moramo nadaljevati. Potem pa še vprašanje priseljevanja. Znova tesno sodelujemo pri teh vprašanjih, to je zelo pomembno, visoko na našem prioritetnem seznamu in moramo obnoviti partnerstvo pri vprašanju migracije. Ker so ti odnosi pomembni za obe strani, mislim, da je bistvenega pomena, da obe partnerici ohranita določeno motivacijo za nadaljevanje tega sodelovanja. Drugič, številni ste omenili naš pristop glede Zahodne Sahare, kar je vezano tudi na sodno odločbo. Evropska unija ima že več let zelo jasno stališče glede Zahodne Sahare in sicer Evropska unija podpira trud Združenih narodov, da doseže vzajemno sprejemljivo, pravično rešitev, ki bo omogočila samo določbo ljudi Zahodne Sahare skladno z načeli in določbami, ki izhajajo iz listine Združenih narodov. Te politike se bomo držali, tega stališča se bomo držali, kot je povedal gospod Gabriel, bomo skušali konstruktivno doseči rešitev v tem kontekstu. Je pa združen, je pa, so pa združeni narodi prav gotovo vodilni v tem primeru. Francoski kolegi so povedali, da je to vprašanje zelo kompleksno in tega ne bom poenostavljal. Da smo sodelujemo s predstavniki Združenih narodov, na svoji ravni kot eh, podsekretar ohranjam stike s sogovorniki. Tretjič, vprašanje pravnega postopka. Kolikor sem razumel, je pravna služba sveta zahtevala pospešeni postopek in to zato, ker so pravna vprašanja pomembna. Pomembno je, da jih rešimo čimprej. In to velja tudi za naše odnose z Marokom. Medtem ko bi opozoril na omejeno naravo sodbe sodišča, in nekateri ste to tudi že omenili, no, sam nisem pravnik in ne bi uh, želel tvegati kakršnega koli poenostavljanja, vendar, če povzamem, sodišče, kot ste nekateri povedali, je dejalo, da moramo poskrbeti, da bo ta sporazum koristil lokalnemu prebivalstvu, ne glede na to, za katero regijo gre. Ne sprašujemo se glede tega, ali sporazuma lahko zasega celotno območje pod nadzorom Maroka. Čisto vseeno moramo poštevati interese lokalnega prebivalstva. Obenem pa ne smemo pretiravati pri področju uporabe te sodbe. Se pa pojavljajo nekatera kritična vprašanja tako za Evropsko unijo kot za svet. Lahko bi se pojavilo tudi tveganje tožbe zoper Evropski svet. In zato moramo stvari rešiti, ne le pri tem specifičnem primeru, ampak tudi splošno gledano. Dodatne podrobnosti bom seveda prepustil pravnim strokovnjakom. Maroko seveda ni neposredno vključen v samo pravno zadevo, nosi pa ta primer za njih zelo velike posledice in ravno zaradi tega imamo poglobljen dialog z Marokom glede tega vprašanja, saj morajo razumeti, kaj se dogaja in kaj pravi sodišče, kot to prav gotovo zanima tudi vas. Kot dobri partneri si želimo, ohraniti dialog glede tega vprašanja, zato da bodo razumeli, kaj se dogaja in kaj bodo morebitne posledice. Glede tega, kako se bo sodišče odločilo zoprt ta priziv, zoprt to pritožbo, nimam pojma, morali bomo počakati in ugotoviti, kaj se bo zgodilo, pri tem bi se skliceval na to, kar sem povedal prej, kaj pravzaprav zadeva ta primer in ta sodba. Seveda pa živimo v pravnih državah in moramo spoštovati tudi sodbo sodišče. To je temeljno načelo Evropske unije. To je treba pojasniti in potem, ko bomo to pojasnili, bo treba to spoštovati. In kako naj bi nadaljevali sodelovanje s Marokom? No, najprej mislim, da moramo obnoviti sodelovanje, potem pa bomo lahko razmišljati o prihodnosti. Z vidika Evropske unije mislim, da ni nobene ovire za nadaljevanje sodelovanja s polno paro, kot je povedal Mihajl Köhler, lahko poglobimo sodelovanje pri različnih področjih. Številna skupna vprašanja moramo reševati z Marokom, lahko bi poglobili sodelovanje v tem primeru. ECFTA, potem tudi sporozum o mobilnosti, seveda pa morata obe strani pri tem sodelovati, tudi moroški partneri morajo izraziti pripravljenost za sodelovanje. Najlepša hvala. Just, just because, uh, think, uh... Samo en stavek, ker mislim, da je kolega pravzaprav zelo uh, obširno odgovoril. Mislim, da ste v svojih prispevkih omenjali, kako pomembno je to ključno partnerstvo in Marokom. Ampak, ko gre za porabo finančnih sredstev, tu pravzaprav ne govorimo o razvojni pomoči, ampak govorimo o tem, da s uporabo sredstev spodbujamo skupne interese. Uh, gospod Prnjo je spraševal o tem, kaj bomo storili glede eh, migracij in to je zelo dober vzor. Eh, v portfelju programov, ki jih imamo za letos, eh, načrtujemo tudi program podpore Maroku na področju priseljevanja za 35 milijonov evrov. Pa tudi druge oblike sodelovanja so predvidene, kajti gre za nekaj, kar res temelji na skupnem interesu seveda je jasno, da moramo ustrajati pri svojih vrednotah, pri svojem razumevanju svojih vrednot. In prav je, da smo tu zelo strogi, vendar pa naj še enkrat podarim, da z našega vidika tu ne gre za uporabo evropskih sredstev za sodelovanje kot nek element v pogajanjih z Marokom. Ne gre za to. Želimo Eh, nekako eh, podpreti sodelovanje tudi s financiranjem, kot smo to počeli v preteklosti. Eh, imamo pa številne interese, ki nas povezujejo tudi migracije in vsekakor imamo vse razloge, da nadaljujemo s tesnim sodelovanjem, čim bo to mogoče. Hvala. Najlepša hvala obema, da sta prišla. Hvala za vse informacije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

Nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda. Z nami je komisar za raziskave, inovacije in znanost. Razpravljali pa bomo o znanstveni diplomaciji. Zakaj torej ta razprava? Mislim, da. Uh, so možnosti diplomacije bistveno širše kot eh, zgolj tisto, kar ponuja klasična diplomacija. In eh, v interesu Evropske unije je, da uporabi tudi to eh, orodje in da na ta način promovira Evropsko unijo ter tudi podpira določena vsebinska področja ter vzpostavlja Eh, oziroma spodbuja znanstvene in gospodarske stike. Vemo, da so američani na tem področju izredno uspešni, da je njihovo delovanje zelo učinkovito. Vemo, da med eh, sporočili eh, Evrope eh, je kidersej eh, bistveno bolj učinkovit kot naprimer eh, naše nemško ministrstvo, ampak eh, zelo podobno, pa, pa vendarle drugačno področje pa je tudi kulturna diplomacija, ki bi jo ravno tako morali razširiti. Zunanja kulturna politika je lahko zelo uh, močno, pravzaprav marketinško sredstvo uh, v. Uh, državah sveta in mislim, da bi bilo potrebno razpravljati tudi o tem. Zdaj pa ker predajam besedo vam, gospod komisar, in eh, me veseli, da ste danes z nami. Najlepša hvala. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod Brok, da ste me povabili. Mislim, da sem eden od prvih komisarjev za znanost, raziskave in inovacije, ki eh, se je znašel pravzaprav v vašem odboru in moram vam povedati, da sem izredno hvaležen za vaše vabilo, kajti ko sem sam začel z delom, smo razmišljali o tem, kakšni naj bi bili cilji na področju znanosti, raziskav in inovacij v mojem mandatu in prišli smo do sklepa, da so tu tri glavne ideje, tri glavne teme. Odprte inovacije, odprta znanost in odprtost do sveta. In odprtost do sveta je ravno ta eh, eden od osrednjih stebrov naše strategije na področju znanosti in inovacij. Danes bi želel torej spregovoriti ravno o tem, eh, kakšne ideje razvijamo in kaj počnemo znotraj tega stebra, ki mu pravim odprtost do sveta. Gre pa tu dejansko za znanstveno diplomacijo. In dejstvo je, da imamo trenutno v Evropi specifične okoliščine, ki so povezane z raznolikostjo, ki nam eh, daje tudi prednost pred svetom in imamo vse sestavine, da smo lahko najboljši, najboljši pri temeljnih raziskavah, ki jih moramo potem pretvoriti v inovacije. In znanstvena diplomacija kot taka ni nova v evropskem kontekstu, ampak sam pojem eh, je precej nedodelan. In eden od. Eh, argumentov institucije, ki se zelo podrobno ukvarja s tem področjem, to je Royal Society, in oni pravijo, da je znanstvena diplomacija še vedno zelo eh, neizdelen pojem, je torej pojem, ki se pravzaprav še oblikuje. In danes bi vam želel predstaviti, kakšne so moje zamisli, kakšna so moja prepričanja glede znanstvene diplomacije in kaj je po mojem mnenju najpomembnejše. Dvoje je jasno. Globalni izzivi terjajo globalne rešitve. In pa drugič, nobena država, noben posameznik, noben znanstvenik sam v lastni državi ne more najti rešitve za kak problem. In zelo zanimiv eh, primer, ki bo ilustriral to, kar pravim, je, da če pogledate eh, v leto 1911, ko je bil objavljen prvi dokument oziroma prvi prispevek o teoriji gravitacijskih valov, Eh, ta eh, prispevek je imel enega samega avtorja, to je bil Albert Einstein. Danes, leta 2016, pa dokument oziroma prispevek, ki je potrdil to teorijo, ima več kot tisoč avtorjev iz različnih držav. In mislim, da to res kaže na veliko razliko med tem, kakšna je bila znanost pred, tis, pred stoletji in eh, med tem, kaj se dogaja znanosti danes. Torej, ko se soočamo z izzivom znanstvene diplomacije, moramo uh, upoštevati tri različne vidike oziroma tri različna področja. Prvo področje, po mojem mnenju, je, uh, kako graditi mostove in izboljšati mednarodne odnose. Eh, Royal Society temu pravi znanost za diplomacijo. Potem drugo področje je, kako se soočiti z globalnimi izzivi, ki sem jih ravno kar omenjal, uh, z znanstvenim svetovanjem oziroma znanstvenimi nasveti, torej znanost v diplomaciji. In potem je tu še, eh, kako eh, podpreti oziroma sprejeti globalizacijo z okrepljenim sodelovanjem na področju raziskav in inovacij. Tu pa je diplomacija za znanost. Eh, naj povem torej, kakšni so naši načrti in kaj počnemo na prvem področju, torej, ko gre za izgradnjo mostov preko znanstvene diplomacije. Eno od prvih potovanj, na katero sem se eh, podal, je eh, bilo namenjeno podpisu pomembnega sporazuma. Eh, namreč šlo je za pristop Ukrajine k programu obzorje 2020. Šlo je res za edinstveno priložnost. Srečal sem se številnimi znanstveniki in raziskovalci iz Ukrajine, ki so tako nadarjeni, ki si tako zelo želijo pristopiti k našemu programu, dobiti informacije, nam povedati, kaj vse eh, nudijo. In včasih v Evropi eh, ni mogoče slišati koga, ki bi tako izpostavljal, da je vzorje 2020 res odlično in najboljše, ampak eh, ko eh, prideš v državo, kot je Ukrajina, ti povedo, kaj je pomembno in za nje več kot denar šteje mreža, ki smo jo ustvarili. Eh, no, potem smo šli pravzaprav še nekoliko dlje in uh, vključili smo v program tudi Tunizijo in tudi tu je šlo za zelo pomemben trenutek, kajti gre za eh, pravzaprav simbol, vzpostavili smo most do države, ki res uh, nujno potrebuje to vrstne povezave. Eh, in poleg teh dveh sporazumov, ki sta sicer zelo eh, pomembne, pomembni prelomnici v zadnjih letih, pa je eh, na, najbolj neveriten preskok, ki sem ga doživel ta, ko sem obiskal prvi pospeševalnik delcev na Bližnem vzhodu. Poznate CERN v Evropi, ampak obstaja tudi pospeševalnik delcev v Amanu v, Jord v Jordaniji ko sem bil na obisku tam, eh, se je zgodilo nekaj pravzaprav čarobnega. Bil sem na sestanku z znanstveniki iz Izraela, eh, na drugi strani so sedeli znanstveniki iz Palestine, pa znanstveniki iz Irana. Eh, in vsi so sodelovali z mladeničem iz Pakistana, ki je pripravljal svoj doktorat. In mi smo bili pravzaprav opazovalci in eh, postali smo eden največjih eh, donatorjev eh, za ta projekt pospeševalnika delcev. In moram reči, da eh, imamo pomembno vlogo pri tem projektu. V kratkem bom potoval v Iran skupaj z visoko predstavnico, kjer upam, da bomo lahko prišli na naslednjo raven dialoga, kar zadeva znanost in kar zadeva spostavitev orodij. In pa še nekaj, kar zadeva projekt, ki je pravzaprav del eh, naše prihodnosti na ravni sredozemlja. Gre za eh, projekt Prima. Eh, gre za raziskovalno partnerstvo eh, z mediteranskimi državami na področju eh, hrane in vode. Gre za to, kako se povezati z vsemi sredozemskimi državami in zagotoviti več raziskav na področju hrane in vode. Eh, Eh, in pa gre tudi za to, kako povezati ta sektor z digitalnim svetom. Za me je to res eh, most, ki bo imel prihodnje učinek, kajti vzpostavljeni bodo pogoji, da bomo dejansko dosegli neko višjo raven sodelovanja s temi državami. Drugi stebr naše strategije se ukvarja s tem, kako se soočiti s globalnimi izzivi, z eh, zanesljivimi znanstvenimi eh, podatki in na sveti. Eh, naj vam povem, da smo se v prvem letu odločili, da moramo na, eh, doseči više raven znanstvenih nasvetov, kar zadeva Evropo in Evropsko komisijo. In spostavili smo eh, mehanizem znanstvenega svetovanja, kot mu pravimo. In tu gre pravzaprav za sedem najboljših znanstvenikov po svetu, ki namenjajo svoj čas temu, da sodelujejo z nami in ki zagotavljajo dokaze za politike na različnih področjih. Če mora komisija torej sprejeti odločitev, eh, je pomembno, da ta temelji na dokazih, na podatkih, tako da smo dobili sedem najboljših. Eden od njih je nekdani generalni direktor CERN-a, uh, Ralf Dieter Hoer, potem je tu odličen matematik iz uh, Francije, uh, Cedric Villani, In lahko bi še nadaljeval. In eh, ti znanstveniki res posvečajo svoj čas temu, da nam zagotavljajo najboljše dokaze, na katerih utemeljimo svoje politične odločitve. In to je ključno, kaj ti ravno na tak način eh, mislim, da se bo sprejmanje političnih odločitev odvijalo v prihodnje. Eh, Eh, soočili smo se s težkimi zadevami, to je bila kriza z ebolo in veliko ljudi je reklo, da eh, v tem primeru komisija eh, se ne bo uspela pravočasno odzvati, ker je hiter odziv ključen, ampak vendarle. V dveh mesecih nam je uspelo zbrati skoraj 200 milijonov evrov javnega in zasebnega denarja in od teh eh, 200 milijonov evrov Eh, pravzaprav nišče ne ve, eh, kakšni rezultati so bili eh, doseženi, ampak eden od, eno od cepiv za ebolo je bilo ustvarjeno tudi po zaslugi tega denarja davkoplačevalcev. Ta, to cepivo je zdaj v drugi fazi kliničnega preizkušanja. Skratka, včasih se v Evropi zgodijo Eh, res odlične stvari, ampak ne obveščamo o teh rezultatih. In tudi to je nekaj, kar moramo res izboljšati, kajti eh, igrali smo zelo pomembno vlogo pri znanstveni rešitvi za problem ebole. Veste, da tudi zelo tesno sodelujemo z medvladnim odborom za podnebne spremembe. In tudi tam smo pravzaprav mi Eh, na našem generalnem direktoratu tisti, ki imamo podatke, ki se potem uporabljajo v tem odboru. Eh, in eh, zato smo tudi sposobni politikom zagotoviti, da ko se pogajamo, ko govorimo o številkah, ki jih navaja IPCC, veliko teh številk pride tudi od nas iz Evropske unije. In pa tudi spričo eh, krize eh, s, eh, s priseljenci. Eh, tu naj omenim, da smo razvili tudi projekt znanost za begunce. Poskušali smo povezati institucije, ki so želele pomagati z eh, Eh, priseljenci oziroma imigranti, ki so znanstveniki in potrebujejo pomoč. Eh, več to organizacije je že takoj začelo pomagati. Zdaj imamo 224 raziskovalnih institucij, ki so ponudile prosta delovna mesta za begunce in 42 beguncev raziskovalcev je že registriranih na spletni strani. In, eh, to je pravzaprav uh, sicer morda malenkost, ampak vendar je to en bil naš prispevek k temu, da uh, pomagamo ljudem, ki so zelo nadarjeni, a so se znašli v brezizhodni situaciji. In pa še nekaj besed o tretjem delu našega programa, ki mu pravim pravzaprav diplomacija za znanost. Eh, vse več raziskav in inovacij poteka izven Evropske unije in Evropska unija potrebuje dostop do tega znanja in naredili smo veliko za to, da bi dejansko nekako eh, zbirali znanje z celega sveta, kar zdeva raziskave. V sedmem okvirnem programu, če vam dam e, številko, smo sodelovali z več kot 170 državami in to je pomenilo konkretno več kot 5000 mednarodnih udeležencev. Ampak eh, moj program v tem mandatu je, da predvsem eh, ugotovimo, kje je znanje, kje so nadarjeni ljudje in da sodelujemo. Eh, Tisto, kar je zanimivo pri znanosti danes, je to, da nikoli ne gre za posameznika, pa tudi nikoli ne gre za eno samo vejo znanosti, za eno samo področje. Gre za sodelovanje med različnimi področji in različnimi ljudmi. S Kitajsko smo podpisali sporozum o sofinanciranju. 30 milijonov evrov na leto ponuja kitajska vlada, mi pa uporabljamo sredstva iz obzorja 2020 in na ta način zagotavljamo več kitajskih znanstvenikov pri nas, pa tudi več naših znanstvenikov na kitajskem. Podobno počnemo tudi z Južno Korejo, z Brazilijo, z Japonsko in eh, leta 2014 so vsi prispevki na tem področju znašali 16 eh, milijonov in to je pomemben korak eh, na poti proti te globalni razsežnosti politike za znanost. No, kot vas večina ve, smo v preteklosti veliko govorili o evropskem raziskovalnem prostoru. Mislim pa, da se moramo zdaj dvigniti na višjo raven in da moramo govoriti o globalnem raziskovalnem uh, prostoru. Uh, prvi korak, ki smo ga storili na področju teh mehanizmov in sofinanciranja, je bil sprejem odločitve, ki je bila eh, najavljena avgusta 2015 in sicer smo vzpostavili skupen, raziskovalni, skupen raziskovalni prostor s celakom. S tem bomo res eh, okrepili sodelovanje z državami. Eh, Karibov in Južne Amerike. In res želimo spostaviti nek prostor, kjer bodo znanstveniki se lahko gibali med različnimi konci sveta. To je ključno za boljšo znanost. No, veliko ljudi me včasih sprašuje, če se ne bojim, da na ta način pravzaprav predajamo svoje znanje drugim. Ampak vedno pravim, danes, če si ne izmenjujemo informacij, znanost ni več mogoča, potrebno je izmenjevati znanje. In to terja mreže, mreže, v katerih eh, eden posreduje znanje drugemu, drugemu to uslugo vrne. Eh, drugače pa je z zamislimi. Zamisli je potrebno zaščititi, ker so eh, lastne. Skratka, eh, diplomac, diplomacija na področju znanosti je pravzaprav del evropske zgodovine. Konvencija o CERNu je bila ratificirana leta 1954, tri leta pred rimsko pogodbo. Eh, no, eh, naj vas ne za zaključek eh, navedem besede gospoda Josefa Banksa, ki je bil britanski naturalist. In sicer je rekel, znanost dveh narodov je lahko mirna medtem, ko se politika vojskuje. Tako da se vam ponovno zahvaljujem za to priložnost, da sem nakratko predstavil svoje načrte na tem področju. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Asis, najlepša hvala. Gospod komisar, naj vam najprej čestitam za vaše delo, pa tudi za to, da razumete pomen tega, čemu pravite znanstvena diplomacija. V diplomaciji se moramo zavedati, da Eh, poleg kulturne diplomacije obstaja tudi veliko humanistične diplomacije, potekajo številne izmenjave in pomembno je, da je znanost v to vključena ali pa da je vsaj s tem povezana. Sodobna znanost eh, ni nujno vedno združevala ljudi, pogosto je služila pravzaprav potrebam vojne. Uh, Vsi se spomnimo, kaj je to pomenilo, ko nam je grozila kemična vojna, biološka vojna. Uh, ampak tu je še nekaj drugega. Obstaja tudi znanost, ki lahko poteka v mrežah, v mrežah, ki združujejo najboljše znanstvenike iz vseh držav in tu je pravzaprav velik potencial za eh, znanstveno diplomacijo. Tisto, kar pa je bistveno, je, da pravzaprav tu konkuriramo z drugimi deli sveta. Na nekaterih področjih morda ne bomo zmagali, ampak na tem področju smo lahko vodilni. Imamo prednost pred drugimi in mislim, da res lahko nadgradimo to vrstno sodelovanje. Naprimer, sodelovanje z eh, latinskoameriškimi državami je zelo dragoceno, podobno pa bi lahko sodelovali tudi z drugimi regijami po svetu. Za zaključek enostavno vprašanje. Eh, kako odzivna sta svet in eh, tudi države članice, eh, da bi na tem, način, da bi na tem področju nekako vzpostavili skupna prizadevanja. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sama bi se zahvalila komisarju za jasno predstavitev in za voljo, ki jo je pokazal. Imam pa vprašanje, ko ste govorili o sodelovanju, ki že poteka, ste govorili o Bližnem vzhodu, Tuniziji, Kitajski, skratka, to so države, ki so znanstveno nekoliko manj v ospredju, bi rekla, na področju raziskav kot mi. Eh, kaj pa potencijalno sodelovanje z ZDA, eh, Rusijo, Indijo? To so države, ki so na nekaterih področjih eh, pravzaprav res vodilne. Eh, zanima me torej, eh, kakšne so razmere, kaj načrtujete z, z vidika nekako bolj uravnoteženih odnosov, kar zdeva stanje znanstvenega razvoja. Kajti sicer se bojim, da bo včasih to sodelovanje šlo tudi pravzaprav, eh, oziroma potekalo v korist drugim državam, ne pa v korist nas. Gospa Gabriel. Najlepša hvala, gospod komisar. Najprej hvala za vašo predstavitev in za ideje, ki ste jih delili z nami. Imam dve vprašanje. Po eni strani se lahko navežem na kolego in uh, izpostavim sredozemlje. Zanima me, kakšna je. Uh, kakšen je vaš odnos do vzpostavitve programa Erasmusa za celotno sredozemlje. Ne gre nujno za vprašanje financiranja, ampak gre za nekaj, kar je politično gledano zelo pomembno in gre za nekaj, kar eh, mladi v tej regiji spremljajo z veliko zanimanja. In pa še drugič, rekli ste, da evropska diplomacija upošteva tudi znanstveno demokracijo, ampak ali eh, znanstveni svet temu zaupa? Torej, eh, kakšne platforme uporabljate za sodelovanje z evropskimi raziskovalci in eh, kako pravzaprav tu eh, dosegate neko soglasje, ki mora pravzaprav presegati samo to, da se brani interese Evropske unije. Hvala. Najlepša hvala bom začel v portugalščini, potem pa bom nadaljeval v francoščini. Spoštovani gospod Asiš, najlepša hvala za vaše besede in hvala, da ste eh, izpostavili vse, vse to, kar zadeva znanost. Pomembno je, da se zavedamo, kot pravite, da smo pravzaprav dejansko uh, v ospredju, da smo pravzaprav vodilni. Ljudje ne vedo, da od 7 milijonov znanstvenikov na svetu največji del, delež, več kot 22 odstotkov, predstavljajo evropski znanstveniki, ki ustvarjajo pravzaprav več kot 30 odstotkov znanja in uh, ustvarjajo najbolj citirane članke. Vse to prihaja iz Evrope. Vaše drugo vprašanje, gospod eh, Asiš, pa je bilo navezano na to, kako se znanstveni krogi odzivajo. No, tu je pravzaprav potrebno eh, še opraviti veliko dela za to, da bodo pravzaprav vse države nekako sodelovale in vključene v to politiko in da bodo uporabljale znanost kot instrument diplomacije. Pristopi k temu vprašanju so po Evropi še precej različni. In rekel bi, da bi ministri za znanost morali v večji meri sodelovati pri diplomatskih vprašanjih in da je prav, da imajo svoje mesto v razpravah. Sam imam to srečo, da sem vedno uh, povabljen na sestanke, ki jih sklicuje visoka predstavnica Mogherinijeva, kadar govori o tovrstnih tematikah. In mislim, da bi tudi nacionalne vlade morale storiti podobno. To je torej sporočilo, ki ga vedno posredujem na svojih obiskih v državah članicah. Ministr za zunanje zadeve in ministr za znanost morata oba sodelovati. Eh, no, Eh, kolega, vaše vprašanje, kolegica, vaše vprašanje v zvezi z ZDA in z drugimi deli sveta. Z ZDA imamo zelo obsežno sodelovanje na različnih področjih, naprimer na področju zdravja. Tam imamo eh, zelo poglobljeno sodelovanje z Nacionalnim institutom za zdravje eh, ZDA in tudi z drugimi deležniki. In tu gre dejansko za eh, partnersko sodelovanje, za sodelovanje med enakopravnimi. Eh, vidim, da eh, v sodelovanju z ZDA obstaja velik potencial na področju, na digitalnem področju in tu predvsem smo v Evropi zelo močni na področju tradicionalne industrije in eh, zato tu obstaja eh, v, veliko zanimanja za sodelovanje na področju industrije 4.0 in na področju povezovanja med eh, digitalnim in fizičnim pravzaprav. Eh, In Evropa je center fizične industrije, ni pa center nove digitalne industrije. In eh, tu na tem področju vzpostavljamo sodelovanje s številnimi ameriškimi institucijami. Eh, tu eh, vidim, da so zneski kar visoki, skoraj štiri, torej precejšnji del proračuna se eh, namenja ZDA, ZDA eh, torej tudi precej sredstva namenja sodelovanju z Evropo, skratka gre za zelo pomembno sodelovanje. Kar zadeva primer Rusije, tu dejansko zdaj vzpostavljam odnose za to, da bi Eh, lahko nadaljevali z znanstvenim sodelovanjem, ki pravzaprav ima bogato zgodovino in ki se mora nadaljevati, kar zadeva same številke. Eh, torej, če primerjam prejšnji program in sedanji program, so se te znižale, ampak mislim, da vseeno je ključno, da ohranimo to eh, sodelovanje z ruskimi znanstveniki. Potem pa je bilo tu še vprašanje gospe Gabriel ki me je spraševala o Erasmusu. Kot veste, sem tudi sam nekak eh, otrok Erasmusa in sem velik privrženec tega programa in bom posredoval vaše sporočilo eh, kolegi. Eh, mislim, da gre za enega najbolj zanimivih in največjih eh, projektov Evropske unije. Eh, In eh, če bom kakorkoli sam lahko prispeval in pomagal pri tem, da bi se ta program še razširil, bom to storil. In kot rečeno, bom to sporočilo posredoval tudi svojemu kolegu. Poleg tega pa ste mi zastavili vprašanje o znanosti, o, o znanstvenikih, o učinkovitosti. Mislim, da znanstveniki včasih imajo težave s komunikacijo, pogosto se pogovarjam z znanstveniki in eh, imajo težave eh, s eh, informiranjem o tem, kaj počnejo, čemu se posvečajo in pozabljajo, da imajo pravzaprav res neverjetno moč, da spreminjajo svet. Sedanja generacija znanstvenikov in uh, Eh, raziskovalcev pa eh, ima eh, v vedno večji meri to sposobnost, je pa to res nedavni, pravzaprav nedavna sprememba. In zelo zanimivo je bilo na kitajskem, ko je v tudi Eh, kitajski predstavnik vse čas govoril o raziskavah in o znanosti. Eh, in mislim, da je eh, ključno vedeti, da brez raziskav in brez inovacij ne bomo mogli izboljšati kakovosti življenja. Najlepša hvala, gospod komisar, hvala za vse informacije mislim, da bi bilo prav, da se te tematike lotimo še kdaj, da govorimo o diplomaciji na področju znanosti, pa tudi na kulturnem področju. In morda bi bilo prav, da se o tem pogovorimo tudi eh, z komisarjem za kulturo. V vsakem primeru pa eh, bom vesel, če bomo tu beležili, zabeležili kak napredek. Najlepša hvala, komisar, da ste se vzeli v čas. Eh, vsem pa želim prijetno kosilo.